Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z delom našega odbora. Obravnavali bomo zelo pomembno temo, govorili bomo namreč o davčnih utajah in gospodarstvih držav v razvoju. Prva točka na današnjem dnevnem redu je predstavitev študije o Eh, fiskalnih zadevah v državah v razvoju. Tudi sama sem se s to temo veliko ukvarjala in zame predstavlja to srednjo temo razvojne politike. Pomembni eh, so namreč dobro delujoči fiskalni sistemi. S tem eh, lahko okrepimo državne proračune in izboljšamo upravljanje gospodarska in finančna kriza je vse skupaj poslavšala, eh, padle so tudi cene in zato te države potrebujejo nove vire financiranja. Le tako bomo lahko zmanjšali odvisnost od eh, zunanje pomoči. prizadevati si moramo za dolgoročni razvoj. Davčne utaje eh, škodijo državam v razvoju. Leta 2009 so države v razvoju letno eh, izgubile 385 milijard dolarjev prihodkov. S tem so izgubili tudi veliko eh, sredstev, ki bi jih lahko druge države uložile v te države. Nimamo podatkov eh, za zadnje leta, ampak mislim, da so podobni. Besedo bom sedaj predala avtorjem študije. Gospa Maskani in gospod Mor, sama se lahko odločita, kdo bo prvi začel. Izvolite. For... Lep pozdrav in najlepša hvala, da ste nas povabili na to sejo. Predstavljava študijo o zbiranju davčnih dohodkov v državah v razvoju gre za vedno pomembnejšo temo, ki je v preteklosti, ki je v zadnjem času postala, postala vedno pomembnejša zaradi uh, gradnje držav, zaradi vlogi, ki jo predstavlja v strategiji odmikanja od tuje pomoči. To so dejstva v mednarodnem razvojnem dialogu. Evropska unija in drugi mednarodni akteri sodelujejo pri delu na tem področju in tudi tega smo se v študiji dotaknili. Še vedno pa imamo v državah razvoja številne eh, izzive, kar se tiče dohodkov z naslova davkov. Davčne eh, stopnje so precej nizke in kar se tiče prihodkov z naslova davkov eh, v primerjavi z BDP-jem predstavljajo 10 do 20 odstotkov držav razvoju v primerjavi s 30 odstotki v državah članicah OECD. Poleg tega je davčni trud prav tako nizek. Ponavadi ga definiramo kot delež tega, kar je zbranega in eh, tega, kar bi lahko zbrali. In ta razpon je osnova koncepta davčnih vrzeljev, o katerih govorimo v študijih. Davčna vrzel je razlika med tem, kar vlada zbere in med tem, kar bi lahko zbrala, glede na gospodarske okoliščine, okoliščine nacionalnega gospodarstva. Obstoj davčne vrzeli, ki smo jo opredelili in to precej široko, je dejstvo in strokovnjaki se strinjajo, da obstaja. Velikost te vrzeli pa je seveda predmet številnih vprašanj. Težko je to vrzel namreč meriti. Težko je definirati potencijalni eh, delež zbranih davkov. Težko je vedeti, koliko denarja bi lahko neka država v posebnih gospodarskih in političnih okoliščinah eh, zbrala. Tudi če bi kvantificirali to vrzel, bi bilo še vseeno zelo težko dodeliti posamezne davčne vrzeli posameznim dejavnikom. Eden od teh je dejavnik davčnih utajev, o katerem bomo malo govorili. V študiji torej nismo poskušali kvantificirati eh, te celostne davčne vrzeli, ampak smo se lotili vprašanja glavnih komponent te vrzeli. In to vprašanje je prav tako izjemno pomembno. S tem, ko identificiramo posamezne posamezne dele, težave, eh, lahko predlagamo ukrepe na mednarodni ravni. Opredelili smo tri glavne dele te davčne vrzeli. Vsi so povezani z mednarodnimi vprašanji. Naj se jih na kratko dotaknem. To je povezano z davčnimi utajami in eh, izogibanjem izogibanjem eh, davkov na mednarodni ravni. Drugič, eh, davčne olajšave in na to zbiranje davkov. Najprej davčne utaje in izogibanje davkom. Dovolite mi, da najprej opredelim ta koncept. Ko govorimo o eh, davčnih utajah v tem poročilu, zauzemamo širok pregled davčnih utaj. Vključujemo tudi izogibanje davkom. Govorimo o tistih vprašanjih, ki se dotikajo tako davčnih utaj, kot tudi izogibanja davkov. Davčne utaje so seveda nezakonite dejavnosti, izogibanje davkom pa eh, je smotrna uporaba oziroma zloraba davčnih sistemov, ki pa ni nujno nezakonita. Gre predvsem za eh, velike velika eh, podjetja, transnacionalna podjetja. Pogosto to vrstna podjetja prenašajo dobiček stran od eh, držav v razvoju oziroma eh, jih prenesejo iz področja, kjer so davki visoki, na področje, kjer so davki nizki. Včasih je to davčna utaja, če je takšen, takšno dejanje nezakonito, včasih pa ne, odvisno, kakšne so razlike med cenami. V mednarodnem davčnem sistemu je veliko luken. V poročilu najdete nekaj primerov tega in nekaj ocen, kako razširjena je ta problematika. Ocene so različne. OECD, na primer, ocenjuje, da so nezakoniti eh, denarni tokovi in davčna vtaja trikrat eh, večji kot pa razvojna sredstva. Iz tega lahko sklepamo dvoje. Na mednarodni ravni ni veliko koordinacije. Drugič, Sistem postaja vedno zapletenejši in včasih mednarodni davčni sistem ne sledi zapletenemu delovanju podjetij, ki se izogibajo plačevanju davkov. To je še posebej problematično v državah v razvoju, ker so davčni uradi precej omejeni, kar se tiče njihovih upravnih eh, zmogljivosti in pa zmogljivosti z vidika človeških virov ponavadi imajo na voljo manj sredstev, s katerimi bi lahko zaščitili davkoplačevalce, kot pa imajo eh, naprimer eh, velika podjetja sredstev in človeških virov, s katerimi se lahko izognejo plačevanju davkov. Seveda obstajajo ukrepi na mednarodni ravni, na ravni Evropske unije in širše. Imamo naprimer Eh, agendo za izmenjavo podatkov, eh, na to erozija osnovnih stopenj in tako dalje. Ukrepi obstajajo, ampak davčne otaje še vedno predstavljajo veliko težavo za države v razvoju. To je prva luknja, ki smo jo opredelili. Druga luknja, ki prispeva k davčni vrzeli, pa je povezana z davčnimi olajšavami. Gre za vse tiste olajšave, ki jih dobijo podjetja, zato da bi jih privabili k, vlag, k vlaganju v države. Teh olajšav je veliko v državah razvoja, v Afriki obstajajo različni tipi tovrstnih olajšav. Včasih pogajanja potekajo ad hoc v posameznih sektorjih ali pa celo s posameznimi podjetji To pomeni, da je tem ukrepom in olašavam težko slediti in jih nadzirati. Zanimivo je, in s tem se lahko dotaknemo eh, dokumenta Svetovne banke, ki ga omenjamo tudi v poročilu, da so fiskalne spodbude razmeroma neučinkovite z vidika privabljanja vlaganj. Investitorje eh, bolj privlači stabilno politično in gospodarsko ozračje, dobra infrastruktura, dostop do osnovnih storitev in tako dalje. Te spodbude so boljše kot pa fiskalne spodbude. To pomeni, da fiskalne spodbude predstavljajo izgubo z vidika prihodkov, ne ustvarjajo pa dodane vrednosti eh, investicij. Gre seveda za empirično vprašanje, ampak dokazi kažejo, da je to res. Davčne eh, utaje eh, Eh, transnacionalna podjetja in davčne olajšave predstavljajo veliko izgubo prihodkov. Še enkrat ponavljam, težko je meriti to izgubo, ampak predstavlja približno 20 do 30 odstotkov zbranih sredstev z naslova davkov za vsakega od teh primerov, za vsakega od teh elementov. Izguba je za države razvoja torej resnično velika. Tretja davčna luknja, ki smo jo opredelili, se nanaša na ekstrahivne industrije. To je prav tako izjemno pomembno za države v razvoju. Številne so pred kratkim odkrile naravne vire eh, in jih začele izkoriščati, druge bodo to naredile k malu, potencijale je v tem sektorju veliko. Ampak pogosto se zgodi, da tih prihodki ne romajo v blagajno vlad strategije so različne od države do države. Gre za mešanico eh, davčnih prihodkov in drugih sistemov. Pogosto se vlade neposredno eh, pogajajo s podjetji in to ad hoc, kar pomeni, da je velika eh, možnost za neustrezno upravljanje in korupcijo. Mednarodna skupnost lahko poskusi pomagati na različne načine in o tem lahko govorimo v sklopu, v sklopu priporočil. Eden od možnih ukrepov je pomagati k razvoju regionalnih okvirov za upravljanje eh, s podjetji v estrahnivnem sektorju. Drugi ukrep je pomagati davčnim uradom, ko se pogovarjajo s temi podjetji in eh, z vlagatelji v sektorju ekstrahivnih industrij. Davčne utaje, izogibanje davkom oziroma eh, davčne olašave ter ekstrahivni sektor, to so trije glavni eh, elementi, ki omejujejo prihodke z naslova davko. Na to imamo tudi gospodarske, politične in upravne omejitve. Naj omenim dve izmed teh z vidika upravnih zadev. človeški viri, to je ena od stvari. Pogosto je za davčne urade zelo težko eh, ohraniti isto osebje. Tipično se namreč zgodi, da tisti najbolje usposobljeni eh, odidejo, se zaposlijo v mednarodnih organizacijah ali pa eh, velikih računovodskih podjetjih. In pa še en primer, digitalizacija in uporaba sistemov IKT. To je povezano tako z mednarodnimi zadevami, kot tudi uh, nacionalnimi zadevami. Sistemi morajo biti dovolj dobro uh, vzpostavljeni in digitalizirani. Tudi tukaj napredka ni toliko, kot bi si ga želeli. Kakšna naj bi bila vloga Evropske unije in kakšna so naša priporočila? No, dobra novica je ta, da že poteka veliko dela na tem področju in to delo je usmerjeno pravilno. Tukaj ne deluje zgolj Evropska unija, ampak splošnejša, širša mednarodna skupnost. Interesov je vedno več, številni mednarodni akteri poskušajo izboljšati sisteme, kar je verjetno dobro, vse do pa lahko pride do podvajanja ukrepov in razdrobljevanja ukrepov vseeno pa je eh, večja pozornost ponavadi dobra. Delež celotne razvojne pomoči eh, namenjen zbiranju davkov je razmeroma majhen. Tako da financiranje ni edina tema, o kateri moramo govoriti. Govoriti je treba tudi o tehnični pomoči in drugih vprašanjih. Še vedno pa ta delež predstavlja eh, manjši del celotne razvojne pomoči. Dobro je, da to delo torej poteka in da je usmerjeno pravilno. V poročilu najdemo več primerov eh, ukrepov Evropske unije in ukrepov mednarodne skupnosti na tem področju. Kakšna so naša priporočila? Imamo dva sklopa priporočil. V prvem sklopu nismo želeli reči eh, priporočila, ker gre v bistvu za predpogoje za ukrepanje na tem področju. E, drugi sklop pa so prava priporočila. Kakšni so torej predpogoji? Najbolj očitna je koordinacija med različnimi akteri. Pri tem ne govorimo zgolj o koordinaciji med Evropsko e, unijo in mednarodnimi akteri, ampak tudi koordinacija znotraj institucij Evropske unije in državami članicami Evropske unije. obstaja veliko mednarodnih akterjev OECD, mednarodni delovni sklad, ki sta verjetno dva najpomembnejša. To še ne pomeni, da Evropska unija nima uloge, ki jo bi lahko odigrala. Gre za to, da najdemo prave strokovnjake, da najdemo način sodelovanja pri eh, različnih pobudah, ki že obstajajo in da se izognemo podvajanju dela. Drugi predpogoj je razviti sodelovanje držav, o katerih govorimo. v primeru nekaterih mednarodnih ukrepov na področju eh, davčnih zadev, še posebej tisti, ki se pogovarjajo z globalnimi vprašanji, izmenjava eh, informacij, prenos dobička. V teh primerih imajo države razvoja zgolj marginalno vlogo. O tem se pogosto eh, pogovarjajo razvite države. Včasih pa države v razvoju niso dovolj dobro vključene v ta proces obstajajo pobude tudi znotraj Evropske unije, ki bi jih lahko, lahko razširili, da bi tako pomagali državam v razvoju. Naprimer, platforma Evropske unije za eh, dobro davčno upravljanje. Tukaj trenutno niso vključeni predstavniki držav v razvoju. Vseeno pa bi eh, lahko s tem izboljšali tudi njihove sisteme s tem, da bi jih bolje vključili v to platformo. Gre za predpogoj za ustrezno ukrepanje, seveda. Sedaj pa še priporočila. Eno od priporočil se nanaša na globalno davčno agendo. Gre za agendo, ki jo oblikujejo skupine G8 in G20. Imamo spet dve glavni področji, izmenjava podatkov in pa Eh, prenos dobička oziroma eh, erozija um, osnovnih stopen. Države razvoju morajo sodelovati pri tem in eh, kaj pridobiti. Okrepiti je treba davčne urade in ministrstva, zato da se bodo lahko bolje soočali s temi mednarodnimi izzivi. Drugo področje je pomoč in tehnična uh, pomoč. Na tem področju že obstaja veliko ukrepov, še vedno pa imamo veliko manjerskega prostora za izboljšanje stanja, kar se tiče samih davčnih sistemov, pa tudi tehnične pomoči. Evropska unija lahko odigra pomembno ulogo, naprimer z vidika podpore proračunu, ampak ne zgolj z tega vidika. Ti dve priporočili, preden se lotim zadnjega priporočila, sta tako pomembni, zato ker se nanašata na to globalno davčno agendo in na eh, tehnično pomoč. Tukaj treba zagotoviti usklajene ukrepe. Na eni strani imamo razvojno razpravo in jasno je, da so davki pomembni za države v razvoju in da imajo tudi donatorice pomembno vlogo pri zbiranju več davčnih sredstev v teh državah. Tudi politična agenda je usmerjena v pravo smer. Še vedno se pogovarjamo o izvajanju teh agent eh, na temo globalnih davčnih vprašanj, še vedno je pod vprašanjem trditev, da bodo države v razvoju s tem pridobile. Treba je zagotoviti usklajenost med potrebo po povečanem eh, dohodku z naslovo davkov in eh, mednarodnimi ukrepi, s katerimi poskušamo rešiti ta globalna vprašanja. Zadnje, tretje priporočilo, ki ga izpostavljamo v poročilu, pa se nanaša na regionalne programe. Obstajajo regionalne organizacije, ki se okvarjajo eh, z davčnimi zadevami. Čad, Južna Amerika, v Afriki imamo prav tako mednarodno upravno strukturo. Še naprej moramo spodbujati in podpirati te platforme, zato ker povezujejo države in davčne urade, pa tudi zato, ker lahko služijo razvoju regionalnih programov. Regionalnih programov za davčna vprašanja na regionalni ravni. Naprimer, lahko odigrajo pomembno vlogo pri razvoju načel, eh, ki obravnavajo davčne izjeme. Lahko bi imeli naprimer zgornje omejitve, koliko izjem lahko obstaja in koliko dohodkov je lahko izgubljenih in kakšne so smernice na regionalni ravni. Še na enem področju so regionalni programi in dogovori pomembni in to je sektor ekstrahivne industrije vzpostavljanje regionalnih okvirov je pomembno. S tem bi se odmaknili od sistema ad hoc sporazumov. To je naše tretje priporočilo in mislim, da se bom tukaj zaenkrat ustavila. Hvala. Hvala lepa. Gospod Moore, želite kaj dodati? med razpravo, če bo potrebno. Hvala. Potem pa dobijo besedo poslanci. Lahko zastavite vprašanja, vedete pomembne teme. Gospod Svensson, prosim. Hvala lepa. zelo vznemirljivo je, ko slišimo, da je ta odstotek pobranih davkov zelo nizek. v državah v razvoju. In morda bi bilo zanimivo vedeti, ali ne bi morda lahko izpostavili države, ki je pa na pravi poti, torej nekakšen pozitiven primer, prototip, če želite, kjer bi potem resnično lahko videli, da če sprememo ustrezne ukrepe, lahko poberemo tudi več davkov. To bi bilo zanimivo. Hvala. Bom pa še sama nekaj dodala. Tudi mene zanima, ali ste morda lahko izvedli študijo tudi o transferju cenovne politike in morda bi lahko podali konkretne primere, koliko to stane države v razvoju in morda tudi primer države, ki je spremenila pravila in je bila uspešna pri povečevanju davčne osnove. Tako, sedaj pa dobi besedo še Evropska komisija, gospod Korera Nunes. Uh, thank you, uh, for inviting, uh, the Hvala lepa, predsednica, da ste povabili tudi komisijo na predstavitev te študije razvoj na davčnem področju. To je tema, pri kateri komisija tesno sodeluje z Evropskim parlamentom. In tudi zahvaljujoč vam je bilo možno sporočilo o davčni politiki objaviti leta 2010 potem pa ste seveda sprejeli tudi proračunsko postavko v tej smeri in zato je komisija lahko potem začela izvajati ukrepe na to temo. Za nas sta pomembna dva vidika, kar se tiče razvoja na davčnem področju. Prvič, dvostransko sodelovanje, kar se tega tiče, skušamo podpirati zmogljivost držav, davčnih uprav za podporo reformi različnih političnih področji. Svetovno banko, IMF in z dvostranskimi donatorji poskušamo pomagati in podamo priporočila. Če zajemo sedaj priporočilo iz študije, potem je tesno sodelovanje med partnerji zagotovljeno. Naprimer, omenil bom enega od forumov, gre za fin mednarodni finančni pakt, naprimer. Potem pa gre tudi za mednarodne donacije in tukaj so stvari precej bolj kompleksne, kajti to vključuje različne dejavnike, podjetja, vlade, pa tudi organizacije civilne družbe, kar se tiče boja proti davčnim prevaram in utaji davkov. To ni enostavna razsežnost, tesno sodelujemo z OECD in Svetovno banko. Naj odgovorim na vaše vprašanje, kar se transfera cen tiče. Tukaj smo seveda sodelovali s Svetovno banko in OECD in imamo nekaj uspešnih primerov. Kolumbija, Honduras, Vietnam, Uganda, pa tudi partneri Nemčija, Švica, ki sta vključeni v prizadevanja v Ugandi. In tukaj smo potem imeli trostransko pobudo, ki je obrodila veliko sadov. Prav tako pa podpiramo tudi regionalne pobude. To je tudi priporočilo, ki izhaja iz študije in podpiramo davčne uprave, kot sta ATAF in SEAT, kar se tiče Latinske Amerike in Afrike. Komisija se torej zelo prizadevno loteva teh projektov, podajamo priporočila, seveda je manevrskega prostora za izboljšave še veliko imamo pa veliko zainteresiranih strani v vsem tem, to je tema, ki je visoko na dnevnem redu, udeležba držav v razvoju je taka, da poskušamo seveda zagotoviti tudi to, da bodo tudi same države razvoje imele svojo besedo. Nekaj tega zagotavljamo v G20, kjer imamo tudi hitro razvijajoča se gospodarstva, vendar pa večina držav tam ni prisotna, tega se zavedamo. Poskušamo spodbojati v teležbo in komisija sodelujete s no združenimi narodi pri sprejetju smernic na tem področju. Kar se tiče povezave med pomočjo in tehnično pomočjo, pa imamo politični dialog. Po sporočilo na temo davkov smo potem podali tudi sporočilo o proračunski podpori in agendi o spremembah tudi tukaj je šlo za zelo pomembne teme. Pri proračunski podpori pa smo racionalizirali našo pomoč s partnerskimi državami, pa tudi kar se tiče kriterijev glede primernosti za pomoč, kar se makroekonomske stabilnosti in nekaterih drugih kriterijev tiče. To so ukrepi, ki jih izvajamo. In za konec imamo še en vidik, ki je tudi bil omenjen ekstraktivna industrija. Komisija sodelujete s NOM in smo člani sveta ITI. Gremo pa prek tega, kaj ti ITI, to je prostovoljna pobuda. Komisija kot predstavnica Evropske unije pa predstavljamo tudi pobudo posameznih držav in to je zelo pomembna pobuda na področju ekstraktivne industrije nadrevali bomo to plodno sodelovanje, prav tako pa bomo podali nekaj pisnih prispevkov na to študijo, zato da bi študijo dokončali in komisija bo s tem podala svoje prispevke in predloge. Hvala lepa. Najlepša hvala. Bi še kdo drug rad spregovoril? S tem eh, besedo predajam tudi osebju, če se želite oglasiti. Vem, da številni izmed vas eh, veliko delate prav v povezavi s temi vprašanji. Ne? Prav. Potem pa mi ne ostane drugega, kot da besedo predam gospe Maskani, ki bo lahko odgovorila na vprašanje in komentarje komisije. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa mislim, da bom kolego prosila, da poda najprej nekaj pripomp. Hvala lepa. Najprej zelo dobro vprašanje gospoda Svensona. Kaj je pozitivnega pri vsem tem? Splošni odgovor je, da je zelo veliko pozitivnih elementov. Lahko bi naštel vsaj šest držav, večino v Afriki, ki so precej povečale vsote na področju zbiranja davkov, kar se tiče odstotka BDP v zadnjih letih. Če si vzamemo za primer zadnjih 15 let Tanzanija, Mozambik, Gana, Uganda, Ruanda, potem izven Afrike, Nepal, nedavno. Torej, imamo zelo veliko pozitivnih primerov, vendar pa nasplošno je to zelo počasen postopek. Težko je izboljšati uspešnost prek več kot petih let. Če pa se ogledamo države z nizkim dohodkom, pa to ni katastrofalen primer. Nasplošno je to zgodba o uspehu. Imamo tehnologijo, vemo, kako povečati in izboljšati zbiranje davkov. Imamo zelo veliko usposobljenih eh, zaposlenih na davčnih upravah v Afriki. Torej, podlaga je dobra za nadaljevanje našega dela. Gospa predsednica, sedaj pa vaše vprašanje, kar se tiče napačnega označevanja cen in transferja cenovne politike. Lahko rečem, da je to predvsej pozitivno. Še pred tremi leti je bilo predvsej običajno za ljudi, da so se spraševali o tem, ali je to sploh pomembna tema. Veliko multinacionalk je na sestankih govorilo, da se to ne dogaja. Sedaj že vsi sprejemajo, da se to dogaja. To je torej domneva za vsemi dogodki v nedavnem obdobju. Številke so precej um, skromne, imamo veliko na razpolago. Imam nekaj številkove CD na podlagi tehnične pomoči v neimenovani državi z nizkim prihodkom so izgube pri transferjih znašali okrog 20 odstotkov dejansko pobranih davkov. To je precejšna številka. Domnevam, da IMF ne bodo šli prek tega, da je bodo, da ne bodo dejali, da je to tipična številka, vendar pa moja domneva je, da je to točno tako. Tako da je torej prostora za izboljšavo še veliko. Potem govorili ste o torej, pozitivnih uspešnih primerih. Seveda, imamo jih kar nekaj. Še prav posebno Indija je v zadnjih letih naredila največ napredka pri največjih zlorabah na tem področju. Vendar pa Indija je potem tudi v kategoriji držav, kot sta Brazilija in Kitajska, ki sta učinkovito uveljavili rastna pravila in postopke glede obdavčevitve multinacionalk. Niso pripravljeni se držati samo načel OECD glede te teme in v bistvu govori o tem, da če podjetja dajo račune, izdajo račune, ki niso verodostojni glede na poslovanje v državah, potem uveljavijo svoja pravila in morajo podjetja pač plačati določen delež od prihodkov to so države BRICS, to so močne velike države s predvsej dobro organiziranim sistemkom pobiranja davkov. Težava za manjše in srednje velike države z nizkimi prihodki pa so ravno te, da nimajo torej ekonomske administrativne podpore za to, da bi bili dobro organizirani. Mislim, da kar se tiče komisije, seveda smo zelo zadovoljni da je načrtovanih toliko reform in OECD želi spremeniti pravila igre, vendar pa tisti, ki so bili gonilo za spremembe so države OECD in države BRIC. Možno je, da bo nekaj izmed teh sprememb eh, čeprav potrebno samodejna izmenjava informacij, nekaj, kar ne bo prineslo prav veliko izboljšav in prednosti za najrevnejše države. Zato sta dva razloga. Pogosto nimajo osebja in sistemov na razpolago, da bi uporabljali instrumente, ki jih imajo na voljo za to, da bi zahtevali informacije iz drugih držav, kar se davčnih vprašanj tiče. Drugi razlog pa je, da so zahteve, da postanete del samodejne izmenjave informacij zelo zahtevne in potrebno kar nekaj časa, da bodo afriške države za to zaprosile in izpolnile vse pogoje. Potem je še nekaj vprašanj, ki jih je potrebno obravnavati, naprimer tudi možnost, da bi revnejše države morale imeti zagotovljeno možnost, da zahtevajo in dobijo informacije na zahtevo samodejno če tudi morda potem same vzajemno ne morejo ponuditi informacij v zameno za to. Hvala lepa. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Dejali ste, da je IMF izdelal študijo glede davčnih prihodkov za neimenovano državo. Mislim, da je to nevredno. Zakaj? Ne povedo, za katero državo gre. Lahko poveste kaj o metodologiji, ki so jo uporabili, da so prišli do te številke? Hvala lepa. Na ta vprašanje ne morem odgovoriti. Če bi IMF bili, bila tukaj, bi gotovo dejali, da so dobili te podatke na zaupni podlagi, ko so bili na misijah in so izvajali tehnično pomoč. Torej bi šlo za kršitev načela zaupnosti, če bi razlagali, kako so te informacije dobili ali za katero državo je šlo. Osebno, predsednica, menim, da IMF, IMF počne več, kot podaja samo informacijo o eni državi. Mislim, da imajo že kar standardiziran postopek, eh, vendar pa sem tudi sam skušal dobiti odgovor, na to pa ga nisem dobil. Morda bodo vam odgovorili. Eh, Rada bi tudi pripombe Florena Krega, ki je tukaj z nami. Glede te študije, morda nam lahko poveste tudi kaj mm, glede vaših razmislekov, kakšna bi naj bila pot naprej. Kolegs. Hvala lepa. Hvala lepa obima kolegoma. To je zelo aktualna, pa tudi zelo koristna študija, ki skuša mobilizirati pobiranje davkov v državah v razvoju. ECOPM, seveda ni potrebno predstavljati obor deve, vendar pa mi tudi delujemo na tem področju, tudi davko na splošno in to je zelo aktualno. Ko sem bral to študijo, sem videl, da EU je naredila veliko korakov naprej v zadnjih letih, kar se davčne politike tiče. Prav tako pa smo tudi zelo pomembni pri razvojni pomoči. In sedaj seveda skušamo združiti ti dve točki. Podal bom nekaj pripomb. EU je gotovo naredila veliko napredka. Prejšnji teden mislim, da smo naredili znaten korak naprej, kar se preglednosti lastništva podjetij tiče. Kot je zapisano tudi v študiji, imamo eno najboljših monetarnih davčnih politik, CC, CTB, eden veliko, ena pogostih kretic in veliko kretic, ki jih uporabljamo. Mednarodne pobude so bile omenjene in EU sodeluje pri tem. Pomembno pa je, da ne bomo torej izgubili možnosti za to, da bi vplivali na druge. Kar se tiče izboljšav glede preglednosti pri obdavčitvi lasništva podjetij, pa gre zdaj za to, da lobistične skupine, ki bi pogosto lobirale v EU, so sedaj preselile v Afriko, kjer lahko tudi lobirajo. V zadnjih letih smo videli, da so države, ki so napredovale na področju davčne politike, Ghana in Kenija, sedaj predmet lobiranja, da bi postali offshore središča. Kaj lahko EU stori kot odziv na to? In gospod Mor je že dejal, OECD napreduje počasi, to pišeš tudi. Po mojem mnenju pa je to zelo jasno prehiter napredek za revnejše države, kar se samodejne izmenjave informacij tiče. Ravno pred kratkim sem dobil elektronsko sporočilo, kjer je zapisano, da je več kot 40 držav se obvezalo k temu samodejnemu sistemu izmenjave informacij. In vidim samo pet držav v razvoju. Zakaj? To je bilo že zelo elegantno predstavljeno strani gospoda Mora. In potem še naslednja točka, kar se tiče tega, da mora Evropska unija nadaljevati z delom in to širiti globalno gledano, sodelovati z regionalnimi organizacijami. Biti moramo bolj specifični, iti prek tega. EU je model regionalne integracije in je na področju razvojne politike zgodba uspehov, čeprav počas, včasih počasna. Kar se tiče modela regionalne integracije, ko dosežemo status fiskalne carinske unije skupnega trga, je potem blizu tudi korak usklajevanja davčne politike. Kaj EU počne za spodbujanje teh politik? Ko govorimo o dobrih primerih in zmagovalcih, moramo vzpostaviti vzhodnoafriško skupnost, kjer si prizadevajo za to, da bi imeli enotno obdavčitev. Ta projekt je tako ambiciozen kot tudi projekt Evropske unije. Imajo že model dvojnega obdavčevanja, izgubljene le temu in druge skupnosti tega nimajo. Za naslednje programsko obdobje pa je to pomembno tudi za vas, za parlament, da boste zagotovili, da komisija pomaga tudi na tem področju. In končno, kar se tega proračunskega okvira tiče, imamo nekaj težavnih področji pri razvojni politiki v EU in to morda eh, ni povezano z mobilizacijo domačih virov, vendar pa je povezano s tem. Zdi pa se, da je to sedaj na stranskem tiru nekoliko. Naprimer, obveza za socialno zaščito v državah v razvoju in podporo organim skupnostim v teh državah. Vse je povezano seveda z razvojem davčne politike ali s fiskalno decentralizacijo. Evropska unija ima veliko strokovnega znanja na tem področju, pa potem to dobro raširamo, mislim, da bi lahko storili več. Kot odbor upam, da boste si to ogledali v naslednjih mesecih in to še dodelali. Toliko, kar se mojih pripomb glede te odlične študije tiče in se veselim nadaljnih razprav. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Maskani, želite še kaj povedati za konec? Um. Da, hvala. Mislim, da sta oba predhodnika že spregovorila o vprašanjih in pripombah. Sedaj pa na kratko glede vprašanja, ki je bilo zastavljeno, glede ocen nezakonitih tokov in glede teh neskladnih transferjev. To je zelo pomembno. In samo za občutek, o tem se poroča tudi v tem dokumentu. Vendar pa gre za precejšnja nihanja glede teh ocen. Naprimer, iz leta 2009 imamo oceno 160 milijard evrov, samo pri transferjih, potem imamo še eno številko med 600 do 900 milijard nezakonitih poslovnih denarnih tokov leta 2011, torej zelo težko je imeti natančno oceno. Zato tudi nismo poskušali podati takšne natančne ocene, samo pregledali smo kakšno je stanje do sedaj. Precejšen razkorak je in Evropska unija lahko prispeva k zmanjšanju tega razkoraka. Potem, poleg vseh priporočil, ki sem jih že omenila, pa mislim, da je točka tega učinka Evropske unije na druge države verjetno zelo pomembna. Torej, pobude znotraj Evropske unije lahko plivajo tudi na druge eh, dele po svetu torej tudi na države v razvoju. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev te študije. Lahko vam zagotovim, da se bo naš odbor s tem vprašanjem še ukvarjal. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na točko 9 na našem dnevnem redu gre za stališče država KP glede sporazumov o gospodarskem partnerstvu. To je tema, ki jo obravnavamo vedno znova. Gre za zelo pomembno temo v okviru našega sodelovanja s partnerskimi državami skupine AKP. Besedo bom takoj predala avtorjem študije, tako da nam predstavijo ključne elemente te študije. Z nami sta dva predstavnika, gospa Dilin Kva in gospod Peter Lunenborg. Vse skupaj imata 15 minut. Ta čas pa si lahko razdelita, kakor želita. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Hvala lepa odboru, da ste naj upovabili na predsedito študije v bistvu gre za mnenje odeležencev pri pogajanjih glede različnih SGP-jev, ki jih Evropa vodi z različnimi afriškimi in pacifiškimi skupnostmi. Imamo torej mnenja zainteresiranih skupin v Afriki, naprimer mnenja vlad, parlamentarcev, civilne družbe in zasebnega sektorja. Verjetno vsi poznate podrobnosti, kar se tiče sporozumo o gospodarskem partnerstvu, tako da lahko uvod preskočimo. Sedaj pa prehajamo na točko, da smo v tem trenutku v razmerah, ko obstaja dilema v Afriki, čeprav posebno glede takošnjih stroškov, če ne bodo podpisali SGP-jev. To pomeni, da bi izgubili preferencijale. Nekatere države imajo pač preferencijalni dostop brez carin in tako dalje do trga EU. To je pomemben korak za njih, čeprav posebno za tiste, ki niso najmanj razvite. Če pa bodo podpisale SGP-je, se soočajo s precejšnjimi tveganji. Naprimer, domača industrija bo ogrožena, ker je manj konkurenčna v primerjavi z evropsko, potem tudi regionalna trgovina, tak je pomislek, bo tudi potem se zmanjšala, ker bo EU bolj konkurenčna in to bo imelo potem vpliv na regionalno združevanje. Kajti seveda, regionalni trgi so tisti, ki so osrče tega. V tem trenutku je predvsej afriških proizvajalcev, izvoznikov, takih, da izvažajo ne izven Afrike, temveč znotraj Afrike. Seveda potem obstajajo tudi vprašanja povezana z brezposobnostjo, če bo vpliv na domačo industrijo negativen. Potem je vprašanje kmetijstva. Domača podpora za kmetijstvo ni predmet razprave in Evropa dosledno zavrača to. In seveda Afričani se bojijo in kmetje se bojijo. Pravijo, da bi to lahko bilo problematično za kmetijstvo. Potem bi lahko prišlo do izgub glede carinskih prihodkov, kajti morda drugi sistemi obdavčitve ne bodo tako učinkoviti, kot so tisti, ki jih imajo sedaj in so potrebni za vlade. In potem, poleg popolnoma tržnih vprašanj, kar se dostopa za dobrine tiče, obstaja kar nekaj novih vprašanj z drugo fazo SGP pogajanj, naprimer, kar se tiče odprtja investicij, javna naročila, potem bolj ločna pravila, kar se intelektualne lastnine tiče in tako dalje. Kolega Peter bo spregovoril o takošnjih dilemah in mnenju nekaterih zainteresiranih strani. Hvala lepa. Če si ogledamo zahodnoafriško regijo, govorimo o slonokoščini obali in gani. Ključni pomislek in zaskrbljenost je ta, da želijo ohraniti svoj dostop do trgov EU za kakav. Precej izvaža 1,2 milijardi evrov, dolarjev, prostite. Večinoma gre za zrnje, včasih pa tudi kremo ali druge proizvode, ki so povezani s tem. Ti proizvodi bi potem bili predmet dejatev in po nekaterih izračunih bi potem to pomenilo približno 91 milijonov dajatev za te proizvode. To je približno polovico vseh dajatev, ki jih imajo sedaj pod GSP. Istočasno pa, če bi ohranili svoj izvoz in delovno mesto, tukaj vidite dečke, ki spravlja pridelek, bi to pomenilo stroške in to bi seveda pomenilo, da ne bi imeli carinskih prihodkov in to bi pomenilo približno 300 milijonov dolarjev tako za Gano kot Slonkoščeno obalo. Če si ogledamo EcoVas, potem lahko vidimo, da je dostop do trga nekaj, kar je najbolj spornega. Vendar pa vse zainteresirane strani, tako poslanci kot javni sektor, pa tudi civilna družba, se strinjajo, da je to tako. Kot veste, imamo nekakšen tehnični sporazum. 75 odstotkov eh, carinskih postav, vendar pa to se mora še doreči. Kaj ti zdi se, da bi liberalizirali več kot 80 odstotkov trenutnih eh, uv, trenutnega uvoza iz Zahodne Afrike v EU. To je področje, ki je precej dinamično. In civilna družba, naprimer v Gani, je pozvala predsednika, da naj ne podpiše tega sporozuma zaradi ponudbe glede dostopa do trga, predvsem zaradi tega. Torej, v Zahodnji Afriki sta civilna družba in zasebni sektor orientirana v smeri domače in regionalne trgovine in sta predlagali alternativi k SGP-jem. Najpomembnejši je GSP Plus in potem tudi sklad za podporo regionalni integraciji to bi lahko financirali s pristojbino skupnosti Ekovas. Potem pa prehajamo na Kamerun. Jasno je, da je namen Kameruna ni še podpisal, vendar pa Karl de Gucht je že bil v državi in potem je vlada Kameruna izjavila, da nameravajo podpisati sporozum. Zelo jasno pa je, da gre za banane. Ostali proizvodi, ki jih Cameron izvaža, niso predmet dejatov, vendar pa bi tudi tukaj izgubili približno 245 milijonov dolarjev. Zdi se torej, da je vlada pripravljena podpisati, imamo pa različna mnenja. Znotraj vlade tudi. Konec koncev pa je seveda odločitev na strani političnih voditeljev te države. V Zahodnji Afriki se zdi, da SGP ne predstavlja odgovora na težave s katerimi se javni, oprostite, zasebni sektor sooča v Srednji Afriki. In tukaj imate potem citat predsednika čatske organizacije kmetov in pravi, da sistem ni pravi, da mora biti podpora zagotovljena kmetijstvo v nacionalni infrastrukturi dostopa do financiranja bančnim posojilom in tako dalje. To je torej mnenje o Srednji Afriki. Seveda poslanci ne morejo biti preč glasni v Kamerunu, vendar povstajajo nekateri, ki so že izrazili nestrinjanje na nekoliko blag način, da SGP-ji ne bodo prinesli koristi. Nisem pa zapisal, kdo je to bil, ker je to zelo občutljivo vprašanje v Kamerunu. Potem Kenija. Tukaj gre za industrijo predelave rož, zaprašena nekaj veliko ljudi v tem sektorju. Kenija je federalna država, imajo veliko potem notranjih držav in sedaj skušajo pripričati torej, federalno vlago, da skušajo pripišati, pripričati posamezne države, da bi popisali SGP. Če bi seveda pa podpisali, bi to imelo potem posledice za druge sektore. Potem pa vzhodnoafriška skupnost, parlament je predvsej dejaven, zakonodajna skupščina vzhodne Afrike, pa tudi kenijski parlament. Kenijski parlament je dejal, da naj ne podpišajo tega sporazuma, dokler ne bodo razrešena vsa vprašanja, še prav posebno, kar se tiče carinskih dejatov in kvot. In vzhodnoafriške skupnosti je bilo zanimivo tudi to, da so se vsi odreženci strinjali, da je zelo pomembno, da ohranijo GPS in eh, prožnost, kar se pristojbin na izvozne davke tiče. Da bi naj samo notificirali Evropsko komisijo za nas pa je tako, da mora pač eh, Evropska komisija dati soglasje. Namibija, tukaj gre za govedino in ribe, brez SGP. Z SGP bi verjetno se ta izvoz enostavno zrušil, bi ga ne bilo več in bi potem prišlo do dajatev med 4 in 19,5 odstotki. Ima pa tudi TDCA za večino uvoza iz EU in za Namibijo je to zgodovinski dosežek. Ta sporazum je bil z Južno Afriko podpisan takoj po koncu apartheida in ker imajo carinsko unijo z Južno Afriko, imajo potem seveda težave. glede izvoza, naprimer, če gre za mesto kot je Cape Town. Zato je ministerski predsednik Namibije in ministerstvo za trgovino in industrijo bil predvsej jezen, da bodo odstranili Namibijo iz MAR 1528 skozi 2007. In se dali, da pač ne morete enostransko ekonomsko posredovati proti ranljivi strani, ker to ni v duhu enakosti in partnerstva. In seveda potem če tega ni, ni vse vredno nič. Razumeti pa morate te citate tudi v kontekstu tega, da Namibija meni, da jo je v podrejenem položaju in zato torej prihaja do takšnih citatov. Če to vidite prvič, se vam morda zdi zelo odločno, da pa potrebno vse gledati v kontekstu. Botswana, tukaj gre predvsem za govedino, izvoz bi pravzaprav izginil brez SGP-jev in če tega ne bo, kaj lahko storijo. Pogovarjali smo se z veliko udeleženci, če ne bomo izvažali, kaj pa bomo potem počeli, kaj lahko sploh še počnemo. Tako da je potem minister za trgovino dal, da bo Botswana podpisala SGP in jih ratificirala. Vendar pa potem so ga citirali, tudi ko je dejal, da Bocvana pravzaprav nima izbire, ker drugi nadzirajo postopke. Potem Fiji in Svaziland, tukaj je predvsem za sladkor. Sladkor to je pridelek, ki zaposluje veliko ljudi. Največji zaposlovalec na otoku Fiji je ta sektor. In brez SGP-jev bi torej ne mogel preživeti. Torej, če smem nadaljevati in eh, podam nekaj zaključkov. Zdi se, da Evropa, čeprav že leta govori o tem v sistemu SGP, da si želi biti bolj prožna, pravzaprav ne kaže prave prožnosti to je precej umetno. In so torej najbolj sporna vprašanja pri pogajanjih glede SKP-jev še vedno tista, ki so že bila zgodovinsko gledano in ni prave rešitve. Naprimer, kar se domače podpore tiče. To je naprimer tudi pri vzhodnoafriški skupnosti in nekaterih drugih regijah tako. Naprimer, kar se tržnega dostopa tiče v regiji Ekovas, kot je Peter omenil. Zdaj se je, da je tu nekaj prožnosti, ker se je EU strinjala s 75 odstotki. Če pa si gledamo številke in vse skupaj posodobimo, potem pridemo na 82 odstotkov, če imamo bolj posodobljene trgovinske podatke. In za največje gospodarstvo Nigerijo bodo morali liberalizirati 81 odstotkov v 15 letih in 86 odstotkov v 20 letih, kar se izvoznih davkov tiče. To je zelo kontroverzno v veliko podregijah. EAC se pogaja o tem in želijo si biti zmožni uvesti nove izvozne dajate, če bo to potrebno. Vendar pa zdi se, da so formulacije zdaj take, da bo to samo v izjemnih okoliščinah in samo za omejen čas za omejeno obdobje in, sam, in tudi samo z odobritvijo sveta EPA. To vključuje seveda tudi EU. To je še vedno torej vprašanje, o katerem sedaj govorijo ministri in ki je še vedno sporno. Nekaj možnosti za poto prihodnost. Zdi se, da so tehnične razprave take, da se lahko nadaljujejo še zelo dolgo časa, pa ne bo prave rešitve. Seveda imamo lahko tri različne scenarije. Najprej, afriške države se lahko oprejo in ne spremajo kompromisa zaradi teh dolgoročnih ciljev in potreb potem, da si želijo industrializacije in zato potrebujejo torej tudi dajatve, da podprejo postopek industrializacije ali pa lahko popustijo in si zagotujo ta preferencialni dostop. Potem pa še en scenarij, ki je možen, da bodo nekatere zavrnile, SGP druge pa bodo to sprejele. To pa potem pomeni, da bi dobili zelo eh, veliko zmedo v teh scenarijih bi potem ogrozili regionalno integracijo, zato ker bi potem imeli različne trgovske sisteme v različnih podregijah, ali pa tudi, če bi vsi sprejeli SGP -je. in če bi imeli skupni režim, bi potem še vedno regionalni trg verjetno bil preplavljen z evropskimi proizvodi in ne lokalnimi. To bi potem imelo tudi vpliv na regionalno integracijo in trgovino. Na dva načina se EU lahko odzove, tako se zdi. Če si ogledamo mnenje različnih udeležencev, Afriška unija je 2010 pripravila dokument z različnimi regionalnimi skupnostmi glede tvegan SGP -ja za Afriko in smo navedli opcije SGP, oprostite GSP, nekatere druge opcije, in tudi nekakšno izjemo za Afriko, nekaj podobnega, kar ima ZDA za Afriko. Nekatere od teh alternativ so bile predlagane strani Evropske unije, Afriške unije, oprostite. Leta 2011 pa so dali tudi predlog glede preferencijalov. V bistvu govori o tem, da celinska unija z najrevnejšimi državami, mora dobiti enako obravnavo, kot jo imajo najrevnejše države. To je obravnava po pobudi vse razen orožja. In to je torej njihov predlog, da bi torej vsaj nekoliko izboljšali program SGP Evrope za najrevnejše, najmanj razvite države njihove sosede v Afriki. To so torej možnosti, ki so pred nami prosim, končajte. Torej, to so te možnosti, zaključila bom. Prvič, da imamo neke primerjalne kriterije, da bi videli, kakšen je nivo liberalizacije, da bi to povezali z SGP-em in eh, razvojem določene države. Drugič, da morda postane program GSP plus bolj prožen. Tretjič, da reformiramo GSP, da torej sprememo to o čemer so se dogovorili trgovinski ministri Afrike leta 2011. Ali pa potem četrtič, da bi imeli izjemo za Afriko pri STO, nekaj podobnega, kar ima EU za Moldavijo, Zahodni Balkan in Pakistan. Nimamo dovolj časa, vendar pa to so potem tudi razlogi za te izjeme. Nimamo več časa. Se upravičujem, pravi predsednica. Hvala lepa. Hvala lepa, to je zelo pomembna tema. Zahvaljujem se vam za poročilo. Opisujete situacijo, ki je zelo slaba za Kamerun, za Namibijo, za Kenijo, za Botsvano in za Nigerijo. Sedaj me zanima, če ima kdo od poslancev kakšno vprašanje. Slišali pa bomo tudi mnenje komisije. No, nobody wants. Yes. So um, I should like to hear. Besedo dajem gospodu Valu. On bo govoril o tej situaciji, ko močno pritiskamo na, tr na trge teh držav in s tem njihove trge uničujemo. Well, Hvala lepa za vašo predstavitev. V zadnjih nekaj letih je odbor za razvoj posvečal veliko pozornosti EPI, EPAM in uh, zahvaljujem se vam, da ste tudi nas povabili na današnjo sejo. Zahvaljujem se obema govornikoma za njuno predstavitev in za ta dokument, ki je skupek mnen o sporazumu o gospodarskem partnerstvu. Ta stališča že dolgo poznamo in vrnil se bom k temu nekoliko kasneje. Najprej bi želel izpostaviti pet točk Jasno je, da ti sporazumi niso prišli od nikoder. To je del svežnja iz Kotonuja. Namenjeni so bili ti sporazumi troje stvarjem. Trgovinske preference naj bi nadomestili za nečim močnejšim in bolj učinkovitim. Ta model ni uspel. Eh, poskrbeti Ali bi naj za predvidljivost v trgovinskih odnosih skladno z delom Svetovne trgovinske organizacije in želeli smo harmonizirati trgovinsko liberalizacijo. To smo želeli izkoristiti zato, da bi spodbudili naložbe, eh, razvoj teh držav. Če se vrnemo k tej skupni viziji, potem pravzaprav nobena alternativa ne, po, ne ponuja vsega naštetega. Tudi v ta, ta občutek, da zavlačujemo za temi sporazumi. Če v zadnjih letih spremljamo delo na področju teh sporazumov, lahko ugotovimo, da smo se že premaknili v fazo implementacije eh, pri treh izmed teh uh, skupin držav. Potem videli smo tudi sporazum z eh, Centralno Afriko, Kamerunom in eh, glasovali smo tudi o uredbi o dostopu na trg. Se pravi, veliko smo skupaj dosegli, izvajanje sporazumov še zdaj začenja in pogajanja pokažejo, že kažejo določene rezultate. Nekateri se pritožujejo nad pomankanjem fleksibilnosti, dejansko smo premustili to vrzel z Zahodno Afriko, pripravljen je sporazum med glavnimi pogajalci. Rešili smo tudi številna vprašanja v vzhodnoafriški skupnosti in pa v Južni Afriki v teh pogajanjih. O EPA ne moremo govoriti, če ne omenimo tudi vseh teh dosežkov. In ravno to obžalujem pri dosedanji razpravi. Um, preveč se podarja grožnje, ki izhajajo iz EPA pod predpostavko, da je trgovinska liberalizacija nekaj slabega in nevarnega. In razprava ne upošteva te skupne vizije, ki smo jo imeli za sporazume o gospodarskem partnerstvu, da lahko spodbudimo razvoj regiji, konkurenčnost, naložbe in tako naprej. Vse to so prednosti, ki jih dobro poznajo tisti, ki so spremljali pogajanja. In tudi te prednosti bi morali poudariti. omogočili smo partnerjem, da izključijo občutljive proizvode, imamo varovalke, zagotovljena je varnost. In soočamo se tudi z izzivi na področju prihodkov. Pri dokumentu sam osebno obžalujem predvsem eno stvar. Ni kritične analize teh izjav in ni zagotovljeno ravnotežje z pozitivnimi izjavami, ki smo jih lahko oblikovali v zadnjih nekaj letih. Mislim, da bi se morali vrniti k tem glavnim nalogam, ki smo jih prevzeli skupaj z državami AKP, prepoznati moramo napredek, ki je bil dosežen v pogajanjih in energijo moramo uložiti predvsem v uspešno izvajanje sporazumov, kjer ti že obstajajo. Hvala, da ste mi dali možnost, da povem naše stališče. Merci beaucoup. Est-ce que... Najlepša hvala. bi rada gospa Askola prevzela besedo? Ne? Prav. Besedo bom v tem primeru ponovno predala avtorjem, avtorjem eh, študije za pet minut. Izvolite za sklepne besede. Thank you very much, madam. Um, I... Hvala lepa. Kar se tiče sporazuma iz Kotanuja, 37. člen tega sporazuma se glasi, če podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu ne želijo podpisati to sporazum, ta, tega sporazuma, bi jim morali omogočiti alternative, ki bi ponujale enake prednosti kot to vrstni sporazum. In to je bilo zapisano tudi v Kotonuju. Kar se tiče trgovinskih odnosov in modela, ki bi naj nadomestil model eh, splošnih preferencialov, to je zelo zanimivo, ko je. Evropa želela dati nepreferenčno obravnavo Zahodnemu Balkanu, je rekla, da bi končanje tega sistema slabo vplivalo na gospodarske rezultate Zahodnega Balkana in da bi to slabo vplivalo na njihove nacionalne tranzicijske procese. Glede na trenutno gospodarsko krizo bi lahko bila gospodarska oživitev na Zahodnem Balkanu ogrožena in ko smo ko se je Evropska unija na podoben način zauzela za Moldovo, je rekla, da je to najrevnejša država na evropskem kontinentu in da bi morali zato Moldovi dati boljši dostop do evropskega trga, zato da bi spodbudili gospodarski razvoj Moldove če trgovinska liberalizacija ne deluje za Zahodni Balkan in za Moldovo, se torej sprašujem, zakaj bi naj bil to popoln model za Afriko. Potem še vprašanje ekovasa. Tukaj lahko povem, da obstaja osnutek sporazuma na ravni strokovnjakov, ampak ta se mora sedaj vrniti v posamične države. Eh, ministri in vodje vlad in držav morajo sprejeti odločitev. Prejšnji teden smo slišali, da je Nigerija organizirala delavnico deležnikov in pravzaprav so se tam dogovorili, da bo Nigerija zavrnila sporazum o gospodarskem partnerstvu. Vse bi lahko posledica posledice tega sporazuma imele negativno posledice za nacionalno gospodarstvo. Minister je poslal pismo eh, in pozval predsednika naj sprejme končno odločitev o tem. Ne vemo, kakšna bo končna odločitev predsednika, ampak eh, deležniki so se pač odločili tako, kot se. Ne vemo, kako bo odločil tudi ne Ekovas ta vprašanja torej ostajajo odprta eh, v posameznih podregijah. Hvala lepa. Ja se vam zahvaljujem za vaše pomembno delo. Naš odbor bo tudi v naslednjem mandatu spremljal te teme. Sedaj pa se bomo lotili desete točke na dnevnem redu. Ta je posvečena platformi Evropske unije za kombinirano financiranje v okviru zunanjega sodelovanja. Izmenjali si bomo mnenja in prisluhnili poročilu o sestankih platforme. Naslednjica bo ta platforma oziroma skupina za politične priprave pri, eh, srečala 4. aprila. 27. januarja smo poslali pismo komisarju Pibrcu in baronici Eštenovi, zato da bi podarili, kakšne pomisleke imamo glede različnih vidikov eh, reforme instrumentov za kombinirano financiranje, blending facilities. prisluhnili, eh, prisluhniti bi morali gospodu, Bak, Stas, eh, gospodu Stasu, ki pa se nam eh, žalost, na žalost ni uspel pridružiti. Postil mi je svoj dokument, prosil me je, da ga preberem v njegovem imenu. Ta dokument pa je v angliščini, tako da bom sedaj nadaljevala v angliščini. As you know, in December 2000. Hvala lepa. Kot veste, je decembra leta 2012 Evropska platforma za kombinirano financiranje v okviru zunanjega sodelovanja začela s prizadevanji, da bi še bolj intervizirali svoje aktivnosti. Eh, podala je priporočila o uporabi kombiniranega financiranja in to je vključevalo tudi priporočila relevantnih finančnih institucij. Kot poročevale za to zadevo je gospod Štas tesno spremljal delo te evropske platforme za kombinirano financiranje v okviru zunanjega sodelovanja in želel bi predstaviti nekatere ključne točke ki bodo tudi na dnevnem redu naslednjega sestanka politične skupine ki je predviden za 4. april. Povedala sem, da smo poslali pismo komisarju Pibalksu in pa baronici Aštenovi, kjer smo nakratko predstavili nekatere izmed naših pomislekov. V petek smo dobili odgovor in ta ponuja nekaj zagotovil. Še vedno pa je nekaj tem takšnih, da gospoda Štasa skrbijo. Eh, spoštovanje cilja evropske politike in in uh, struktura, uprav, uh, torej gre za upravljanje in pa za transparentnost ter prevzem odgovornosti. Evropski parlament je v svoji resoluciji o prihodnosti evropske razvojne politike um, predvidel, da ta novi inštrument ne bi imel nobene druge naloge kot boj proti neenakosti. Poziva Evropsko komisijo naj ponudi jasne informacije o tem, kako bo ta mehanizem služil nalogam razvojne politike, tako da bodo ti temeljili na, um, na uradni razvojni pomoči in kako bo pri tem upošteval mnenje Evropskega parlamenta. Uh, Pri pripravah na strateški parlament, ko gre za kombinirano financiranje, smo jasno povedali, da je izključna pozornost gospodarski rasti in pa eh, prerasporeditev v samo zasebnem sektorju lahko privede do izključujoče rasti, ne da bi to imelo vpliv, ne da bi to imelo pravi vpliv na zmanjšanje neenakosti ali revščine. Uh, V glavnem smo se do sedaj sredotočali na investicije v pomembne infrastrukturne projekte, zato da bi prispevali k gospodarskemu razvoju. Eh, spet ta rast pa bi naj eh, prispevala k zmanjševanju revščine. Iz ehm, strateškega dialoga DCA eh, je razvidno, da je kombinirano financiranje sedaj predvideno tudi za kmetijski razvoj, za, zdrav, za zdravje in pa za izobraževanje v različnih geografskih projektih, tako da to ni omejeno samo na energetsko infrastrukturo. Glede na to, da lahko zasebni sektor spodbudimo k investicijam samo, če ima od tega določene koristi. Moramo biti izredno previdni, če bomo kombinirano financiranje uporabili za socialne projekte ali za podeželski razvoj. Zastavljam naslednje vprašanje, kako lahko kombinirano financiranje prispeva k cilju izničenja revščine v ruralnih v podeželskih območjih, kako lahko podpira diversifikacijo kmetijskega sektora, kako lahko podpira trajnostno porabo energije za majhne kmetije in majhne srednje velika podjetja in tako naprej in kako lahko komisija zagotovi, da to ne bo privedlo do razširitve monokultur, ki ne bodo koristile lokalnim skupnostim, ampak samo velikim podjetjem, kot smo to videli tudi drugot po svetu, predvsem v Kambodži. Na podoben način, kako lahko kombinirano financiranje izboljša dostop do izobraževanja, zlasti za deklice ali druge ranljive skupine ljudi. Ali ne bi morda tvegali, da bi v izobraževanju, zdravju ali socialnih storitvah privedlo vse skupaj do dvotirnega sistema z eh, desertifikacijo, ko gre za vstop do osnovnih zdravstvenih storitev, izobraževanja in tako naprej. Kako lahko zagotovimo, da v prihodnosti kombinirano financiranje ne bo osredotočeno samo na klasično gospodarsko neko investiranje, ampak bo raziskalo tudi možnosti za investicije v težko dostopnih območjih, v težavnih sektorjih, kako bi lahko financirali naprimer um, um, pobude za rast ali pa takšne aktivnosti, kjer so sociogospodarske prednosti pomembnejše od finančnih. Zlasti, če je v to upleten tudi zasebni sektor. Kako lahko, na spod, kako lahko tukaj spodbudimo to vrstne investicije? Na, vseh teh, eh, na vsa ta vprašanja še nimamo zadostnih odgovorov. Pričakujemo, da bo komisija in pa ES dala jasne, jasna navodila delegacijam o tem, kako doseči te pomembne cilje razvojne politike. Zlasti je treba zagotoviti varovalke, da uporaba kombiniranega financiranja v socialnih eh, storitvah in pa izobraževanju ne bo privedlo do uvedbe dajata za osnovne storitve. Ko gre za cilj za zmanjševanje revščine, pa pozdravljamo dejstvo, da bomo upoštevali te dejavnike pri dodelevanju nepovratnih sredstev, še vedno pa potrebujemo ex ante oceno za vsak projekt, kakor je to bilo predlagano v študiji Evropskega parlamenta o kombiniranem financiranju. Pri kombiniranem financiranju bi morali spodbujati predvsem um, demokratično prevzemanje odgovornosti. Na ta način moramo vključiti partnerske države v projekte kombiniranega financiranja od samega začetka. Kako smo povedali že v našem pismu, če želimo učinkovito razva, eh, izvajati načelo demokratičnega lastništva, moramo zagotoviti, da bodo partnerske države polno sodelovali v strateškem in operacijskem načrtovanju. Ali bi lahko komisija in pa Evropska služba za zunanje delovanje nekaj povedala o tem, ko gre za strukturo upravljanja in ko gre za sodelovanje partnerskih držav v. Strateški strateških in upravnih odborov. Nedavne študije so pokazale na pomankanje informacij strani partnerskih držav, eh, ko gre za inovativne finančne mehanizme. Komisija in EAS morata zagotoviti, da bo komponenta tehnične pomoči vključena v projekte izgradnje zmogljivosti, zmogljivosti v partnerskih državah. Upamo, da bo v prihodnosti predvideni ad hoc viri za financiranje izgradnje zmogljivosti v partnerskih držav. Še eno ključno točko bi želela. Uh, osvetliti. Gre za ulogo parlamenta in civilne družbe pri nadzorovanju izvajanja in načrtovanja projektov, ki so financirani za, kombina, za kombiniranem financiranjem. V Evropskem parlamentu smo sprejeli resolucijo o lokalnih organih in civilne družbe, mi smo zavezani podpori trajnostnega, eh, trajnostnega razvoja. Zahtevali smo, da lahko določeni deli družbe sodelujejo pri vseh eh, ciklih izvajanja projekta, projektov kombiniranega financiranja. Through the Commission and EIS elaborate ali lahko komisija in pa EAS povesta nekaj več o tem in pojasnita, kako nameravata aktivno vključiti civilno družbo in eh, kako jim želita dati vlogo nadzornika. Kar se tiče sodelovanja evropskih CSO-jev je Evropski parlament zahteval, da ti niso samo obveščeni o tem, ampak da so vključeni v razprave o kombiniranem financiranju v okviru zunanega sodelovanja. Ali IAS e in pa komisija predvidevata povabilo CSO-jev v prihodna tehnična srečanja te platforme, zato da bi lahko zagotovili aktivno udeležbo v trajajočih razpravah. ne nazadnje, kar se tiče vprašanja odgovornosti in pa preglednosti v procesih sprejemanja odločitev o kombiniranem financiranju, bi želel spomniti na nekatera odprta vprašanja. Kriteriji za izbiro projektov morajo biti javni in morajo ponujati jasne in pa aktualne informacije o projektih, ki so v pripravi. Več pojasnil potrebujemo o tem, kako naj zagotovimo preglednost in pa odgovornost v kontekstu inovativnih finančnih inštrumentov, glede na njihovo kompleksno sestavo. Inštrumenti za upravljanje s tveganji morajo biti previdno ocenjeni, preden se o njih poroča v okviru uradne razvojne pomoči. Moja zadnja pripomba je povezana z postopkom o sprejemu finančnih odločitev na področju projektov kombiniranega financiranja. Ti v prihodnosti ne bodo vključevali podrobnosti uleleženih strani. Šele, ko bodo projekti odobreni strani operacijskih odborov, bodo sprejete specifične ad hoc odločitve. Te bo, spre, te bo sprejela komisija, zato da bomo lahko na ta način dopolnili letni delovni program in potem, ko bomo dobili vse informacije odeleženih strani, po sprejemu finančne uredbe menimo, da morajo biti finančne odločitve o posameznih operacijah sprejete na ta način, da se uporabi standardni postopek komitologije. Komitologija zagotavlja boljšo vključenost evropskih institucij, držav članic in tudi Evropskega parlamenta. Na ta način dobijo odločitve večjo legitimnost in preglednost. Ali lahko pojasnite, katere, katere so glavne ovire temu, da bi uporabili običajni postopek komitologije? Mislim, da bi v naslednjem programskem obdobju, če bomo imeli podrobnosti o udeleženih strani, če to ne bo vključeno v letni delovni program, potem ne bo parlament mogel polno izvesti svoje. Uh, Eh, svojih eh, pravic nadzora, ko gre za projekte kombiniranega financiranja. Zanima me vaše stališče o tem. Hvala. So, are there some comments to Mr. Bachstas? Ima kdo kakšno pripombo k dokumentu Barta Štasa? Če ne, dajem besedo komisiji, ki jo predstavlja gospod Konde. Um, Hvala. Mislim, da imam kot ponovadi pet minut, če se ne motim prav. Je to res? Mislim, da imam pet minut. Seveda, Mislim, da imate kar 15 minut, glede na to, eh, kakšno vprašanje vse sem obelodanila. Hvala. Najprej bi se rad dotaknil pisma gospodu Pibrksu in gospe Ashton. Mislim, da lahko skupaj odgovorimo na ta vprašanja. Z vidika kombiniranja financiranja morajo države partnerice dati zeleno luč projektom takšnega kombiniranega financiranja. In to je bistvenega pomenja za vse eh, projekte z vidika kombiniranega financiranja. O tem se je, potreba, se je treba pogovarjati v okviru strateškega dialoga, obenem pa v okviru vsakega posameznega projekta. Ne moremo namreč zahtevati od držav upravičen, da podpišejo sporozume o posojilih, če pri tem ne sodelujejo. Morda lahko pojasnim še naslednje. 95 odstotkov naših ukrepov eh, na področju kombiniranja financiranja, in to se verjetno ne bo spremenilo, je financiranih s pomočjo javnih institucij, ne pa s pomočjo zasebnega sektorja. Zaenkrat imamo nekaj eh, projektov z zadnjih sedmih leti, ki so financirani s pomočjo zasebnega sektorja, ampak kot sem dejal, 95 ali pa 90 odstotkov naših projektov dobi sredstva z naslova javnih institucij in finančnih institucij. Komisija zagotovi subvencijo, ki tem institucijam in tem državam pomaga zmanjšati stroške posojil. S tem lahko spodbu, eh, spoštujejo tudi klauzule, eh, ki jih najdemo v pogodbi in tako lahko najdejo dopolnilna sredstva, s katerimi financirajo večja sred, eh, večje projekte, projekte, ki so tako mogoči, eh, saj imamo na voljo več sredstev, ko so konec sredstva skupnosti. To je pomembno izpostaviti, ker nekatere elemente najdemo v pismu gospoda Stajsa. Gre za neposredno financiranje projektov, bodi si s pomočjo zasebnega sektorja. V vsakem primeru sodelujemo z multilateralnimi oziroma bilateralnimi javnimi bankami. V tem primeru so ta vprašanja izjemno pomembna. Prispevek zasebnih bank torej ni v navskrižju eh, s cilji na področju boja proti revščini. In v tem kontekstu si moramo pogledati kombinirano financiranje. Ugotoviti moramo, kakšne so infrastrukture na področju eh, zdravstva, socialne, izobraževanja. V preteklosti smo financirali zasebno delovanje na tem področju. Sedaj pa govorimo o kombiniranem financiranju javnih institucij, ki bodo lahko tako zbrale dovolj sredstva, da financirajo infrastrukturo na področju izobraževanja ali pa zdravja, to kar drugače ne bi bilo mogoče. In mislim, da moramo vprašanje financiranja opredeliti v tem kontekstu. Kombinirano financiranje je treba uporabljati, to smo počeli do sedaj in to bomo počeli tudi v prihodnosti. S tem lahko zagotovimo vzvod za druge javne naložbe in to v sektorju, ki drugače teh naložb ne bi videl, če mi ne bi zagotovili subvencij, s katerimi bi lahko zagotovili posojila z nizkimi izplačenimi stroški za države partnerice. S tem je povezano tudi vprašanje sodelovanja držav partneric in njihovim upravljalnim sistemom. Sledili smo priporočilom, nasvetom in komentarjem predstavnikov parlamenta v skupini za platformo. Mislim, da je jasno, da si moramo narediti čistega vina. Države upravičenke, države partnerice morajo odigrati pomembno vlogo v vsakem primeru. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo, ne zgolj v komisiji. Tako velja tudi za države članice in finančne institucije v skupini za platformo. Hudič se kot ponavadi skriva v podrobnostih. Kako torej zagotoviti, da bo to sodelovanje držav partneric potekalo učinkovito, optimalno? Potrebna je strateška razprava z državami, partnericami, pogovarjati se je treba o SKP-jih, to neposredno. obene pa bi bilo predvsej bolj optimalno, če bi to razpravo vodili v okviru obstoječih struktur, ne pa da bi ustvarili ad hoc strukture, kar se je dogajalo v eh, preteklosti. V takšnih primerih je na to težko vključiti obstoječe strukture. In to ni najbolj modro. Naš predlog torej ni, da naredimo konec strateškemu dialogu, želimo zgolj umestiti to strateško razpravo v obstoječe strukture. Nočemo ustvariti novih platform, novih struktur. Mislimo, da v primeru, ko teh struktur ni in s tem eh, se navezujemo tudi na pomen partnerstva, da eh, te strukture, je te strukture treba ustvariti. Še en vidik je zelo pomemben in to je vloga civilne družbe. Naredili smo vse, da bi okrepili proces kombiniranega financiranja, da bi vključili eh, mnenja lokalne skupnosti in civilne družbe. Gre namreč za projekte, ki nastajajo v državah eh, partnericah, za projekte, ki jih bomo skupaj financirali. Okrepiti sodelovanje, okrepiti to razpravo s civilno družbo, lokalno skupnostjo je nekaj pozitivnega za večjo kakovost projektov. In zato menimo, da so naše delegacije v pravem položaju, da vodijo te razprave in da se osredotočajo na institucije, ki oblikujejo projekte. menimo, da moramo okrepiti vlogo teh delegacij, okrepiti je treba njihovo vlogo pri sprejemanju projektov finančnih institucij. Še naprej se je treba pogovarjati najprej z državami partnericami, na to pa z lokalnimi skupnostmi in civilno družbo. Tako bomo povečali preglednost projektov, ki jih financiramo. Mislim, da za komisijo ni težavno povečati preglednost kombiniranega financiranja. Mislim, da si moramo za to prizadevati že, ko oblikujemo kriterije za izbiro projektov, ko identificiramo sektorje. kombinirano financiranje ni odgovor na vse razvojne izzive. Kombinirano financiranje je orodje, ki ga lahko uporabljamo v primernih okoliščinah. Izboljšati moramo preglednost kriterijev za uporabo tega orodja in ravno zato eh, lahko na to učinkovito izberemo primerne projekte. Platforma se bo srečala ponovno 4. aprila. Tam bodo poleg držav članic tudi drugi, upam, da tudi parlament. Za nas je mnenje parlamenta izjemno pomembno, s tem parlament namreč kaže, kako pomembno je vprašanje kombiniranega financiranja. 4. aprila bomo dobili uvid v podobo prihodne strategije za kombinirano financiranje. In s tem bomo lahko na to ustrezno postopali ter vzpostavili ustrezen sistem eh, upravljanja tega instrumenta. Dovolite mi, da se dotaknem še vprašanja komitologije v dokumentu o upravljanju eh, predlagamo in o tem se moramo pogovarjati še z državami članicami in drugimi. Predlagamo torej, da bi nadaljevali sedanjem delom. Nočemo zmanjšati nadzorno funkcijo parlamenta oziroma sodelovanja držav članic. Določbe ki obstajajo, določajo eh, naše omejitve in pri financiranju določenega projekta lahko dodamo eh, kakšno novo etapo, novo fazo. Nočemo zmanjševati trenutnega sistema, veliko eh, informacij bomo dobili ravno v okviru finančne zakonodaje, na to v okviru poročanja prav tako finančne zakonodaje, predlagamo torej ne zmanjšanje nadzora parlamenta, spremljanja parlamenta, ravno nasprotno. Mislim, da bomo imeli precej več elementov kot sedaj, gre le za tehnični korak, ki ga moramo narediti. Pri vprašanju komitologije potrebujemo širšo razpravo, tako da bomo razjasnili vse, vse te podrobnosti. Hvala. Najlepša hvala za te komentarje. Pravite torej, da imamo za 1,8 milijarde sredstev za kombinirano financiranje, ki so bila sedaj eh, uporabljena. Kakšen odstotek financiranih projektov je to. V povprečju. Še eno vprašanje. Kakšen delež sredstev, s katerimi razpolaga komisija, predstavlja ta del financiranja? Euh, euh, euh, ne vem, če vam lahko dam natančen odgovor. Lahko pa rečem, da 1,8 milijarde odraža približno 800 milijonov sklada za razvoj in pa približno eno milijardo z naslova proračuna. Pri, približno 760 milijonov te ene milijarde predstavlja jo naložbe v sosedne države. Vse ostalo pa DCI za Latinsko Ameriko, Azijo in podobno. Če se prav spomnim, ta 1,8 milijarde. predstavlja eh, delež 20 milijard naložb javnih institucij. Vseh naložb je 40 milijard. To številko moram sicer preveriti, ampak če ni 20 milijard, tista prava številka je to 21 milijard, eh, če pa ni 40, pa je 42, tu nekje takšna je bila, takšen je bil prejšnji eh, finančni okvir, prejšnja finančna perspektiva. Mislim, da je bila celotna vsota približno 60 milijard. Tako da lahko primerjamo 1,8 milijarde s 60 milijardami. Merci. Uh, et à votre avis. Voilà. kaj je po vašem mnenju povezano z naložbami? Ali s pomočjo kombiniranega financiranja eh, privabimo druge naložbe ali ravno obratno? Ali vi sledite drugim naložbam ali drugi sledijo vašim naložbam? Upam, da je prvi odgovor eh, prvi. Upamo, da z našimi naložbami privabljamo finančne institucije. Dotaknili ste se ključnega vprašanja kombiniranega financiranja. Zakaj uporabljati javna sredstva za projekte, ki jih financirajo finančne institucije? Mi smo pripričani, da je bil prispevek komisije bistvenega pomena in to z dveh vidikov. po mojem mnenju, je prvi vidik finančni vzvod. Omogočili smo zmanjšanje stroškov. Vedno gre za to namreč, za neposredno ali posredno zmanjšanje eh, stroškov. Bodi si zmanjšamo obresno mero, bodi si eh, zmanjšamo celotno naložbo za državo upravičenko. Po našem mnenju torej obstaja ta vzvod in nekatere naložbe so bile omogočene ravno zaradi zmanjšanja stroškov naložbe. Pri drugih projektih moramo biti malce bolj njansirani. Morda nismo ravno zmanjšali stroška, ker bi že bilo pred našo naložbo eh, bilo mogoče vlagati, vseeno pa smo vplivali bodi si na naprimer eh, Eh, okoljski učinek, bodi si socialni učinek tega projekta, glede na izvirni projekt. Imamo dve umestni poročili za skrbniški sklad za Afriko in pa za instrument za ulaganje v sosednje države. In iz teh umestnih poročil vidimo, da obstaja neposredni učinek s tem, ko smo zmanjšali stroške, s tem, ko smo zagotovili večje naložbe in s tem, ko smo vplivali na oblikovanje projektov, s tem, ko smo zahtevali nekatere okoljske oziroma socialne doložbe. Hvala. Koliko vas je, koliko od, vas ocenjuje te projekte? Svetovna banka je naprimer uložila na stotine milijard letno v primerjavi z vašo milijardo in nekaj. Ima veliko ekipo. izvedejo vse, presodijo vpliv na okolje, pripravijo študijo o izvedljivosti. Kaj pa ponudi komisija v tej eh, ogromni strukturi? Naši projekti delujejo tako kot drugi projekti, ki jih financira komisija. Najprej je treba podariti, da te projekte predstavijo finančne institucije. Predstavijo osnutek projekta in, če je to potrebno, tudi študijo, ki jo je bilo treba izvesti pred začetkom izvajanja eh, projekta. Na to se projekti ocenijo, ocenimo naše prispevke, ugotovimo, v kakšni meri moramo prispevati k projektu. Ta predlog Eh, ocenimo. Tega ne počne ista ekipa, kot eh, jo vodim jaz. Gre za tehnično ekipo, gre za geografske ekipe, pa tudi zunanje sodelavce. Tukaj sodelujejo tudi kolegi iz delegacij, seveda. Ocena projekta poteka tako, kot eh, vsak drugi postopek znotraj komisije. Hvala, besedo predajam gospodu Grensu, na to pa vam bom zastavila še eno vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča. Imam naslednje vprašanje, ne vem, če sem ravno dobro razumel ta mehanizem. Bom povedal, kako sem zadevo razumel, pa potem mi pa lahko poveste, če sem se zmotil. Financiramo projekt s pomočjo kombiniranega financiranja v državi v razvoju projekt stane 100 milijonov evrov. 30 milijonov evrov imamo v obliki donacij, naprimer eh, sklad za razvoj ali pa DCI, v glavnem z naslova Evropske unije. 70 odstotkov pa zberemo oziroma zberejo finančne institucije. Moje vprašanje je naslednje. Kaj naredi Evropska unija oziroma Evropska komisija vizavi finančnih institucij. Dejali ste, da zmanjšate stroške naložb oziroma stroške posojila. Če prispevate 30 odstotkov, potem je seveda naložba lažja za vlagatelja. V primeru kombiniranega financiranja me zanima, če lahko daste, date ta sredstva na voljo finančne institucije, ki tako zmanjša obresno mero in če to velja, imam naslednje vprašanje. Zanima me, če bi lahko aprila, ko bomo prisluhnili predstavitvi, imeli tudi obresno mero v primeru mikrofinanciranja. Gre za instrument namenjen najrevnejšim, najobčutljivejšim skupinam. Upravičenci plačujejo izjemno visoke obresne mere, 10, 12, 15, 17 oziroma 16 eh, odstotkov. Zanima me, zakaj. Zakaj zmanjšujemo obrestne mere za uh, ogromne naložbe s komercialnimi nameni, najrevnejši pa morajo uh, spoštovati pogoje financiranja na trgu. In seveda je treba upoštevati tudi dejstvo, da mikrofinanciranje ni manj učinkovito. Veliko je storitev, ki eh, spremljajo mikrofinanciranje, eh, nadzor in tako dalje. Sredstva z naslova mikrofinanciranja so izjemno eh, visoka, ampak to zaradi varnosti tega načina posojitev sem razumel pravilno? Da. Le naslednje bi pojasnil pri vaši zgodbi. Ne bi dali 30 milijonov uh, v okviru naložbe, ki je vredna 100 milijonov, predvsem manj uplačamo drugič prav imate, lahko uporabimo eno ali drugo strategijo, lahko ponudimo neposredno subvencijo državi upravičenki in s tem zmanjšamo stroške naložbe, zato ker je treba uh, eh, uložiti manj denarja, lahko pa zmanjšamo obresno mero uh, in s tem zmanjšamo stroške. Obe možnosti lahko uporabljamo in to v skladu eh, s finančno zakonodajo bodi si eh, zmanjšamo obresno mero z, eh, za finančne institucije, bodi si ponudimo neposredno subvencijo. Imamo izkušnje iz obeh področji. Subvencije za obresno mero v eh, okviru skrbniškega sklada za Afriko kažejo, in tukaj je sodelovala tudi komisija, da nekateri raje uporabljajo ta instrument. Mi raje uporabljamo neposredne subvencije, saj s tem neposredno zmanjšamo stroške naložb. Res pa je, obstajata obe možnosti, težava je le vsota. Vzvod je precej eh, večji. Teh 30 milijonov in 100 milijonov bi eh, pomenilo, da bi morali vložiti eno tretjino, naš vzvod je pa tam nekje med 10 eh, in 20 odstotkov. Gospod Krns, eh, obravnavati moramo tudi druge teme, kljub temu, da je ta zanimiva mislim, da komisija ne zlorablja časa, ki ga ima na voljo danes popoln. Moje vprašanje je naslednje. Ali ste dovolj dobro uporabili instrument za financiranje? Naj pojasnim. Če posredujete, kar se tiče stroškov posojil in če to postane nekaj normalnega, A ne bi bilo mogoče povabiti finančne institucije, da povečajo uh, eh, obresne mere, ker lahko na to vedno pričakujejo zmanjšanje uh, stroškov teh sredstev, vsaj bo prispevala Evropska unija v okviru kombiniranega financiranja. Zanima me, če je sistem dovolj varen, da do tega ne bo prišlo. Kratek odgovor. Res je. To je tveganje in na to moramo paziti. V okviru razprav o kombiniranem financiranju obstajajo nekateri pomisleki, nekateri, nekatere pasti in ta je ena od njih. Partneri se ne smejo preveč razvaditi, ker dobivajo namreč eh, denar po nižji ceni kot brez subvencije. In pri teh dveh vidikih moramo biti zelo pazljivi. Obenem moramo eh, olajšati naložbe, po drugi strani pa ne smemo uničiti trga oziroma povzročiti umetnega dviga obresne mere za države partnerice. Del odgovora je seveda tudi delovanje finančnih trgov države upravičenke bodo še vedno lahko dostopali do različnih virov financiranja. Tam bodo lahko primerjale različne predloge in ponudbe in izbrale tiste, ki so najboljše za njih. Se pa strinjam, to je nevarnost, zato moramo slediti vsaki posamezni naložbi. Con la Commission de Développement. Odbor za razvoj bo še naprej temeljito spremljal izvajanje tega instrumenta. Sedaj pa enajsta točka na dnevnem redu. To je zadnja študija, ki bomo danes prisluhnili, govori pa o vplivu nakazil zdomcev na gospodarstvo držav v razvoju. Spet govorimo seveda o gospodarstvih v razvoju, o državah v razvoju. Besedo bom takoj predala avtorici študije, gospa Karin Lubambu. Izvolite. Euh, euh, Najlepša hvala za besedo glede na to, da je študija pripravljena v angleščini, bom eh, predstavitev pravila v angleščini, lahko pa seveda odgovarjam tudi v francoščini, če želite. Hvala lepa. Predstavila bom ključne zaključke te študije glede vpliva na kazil z domcev na gospodarstvo držav v razvoju. Tukaj gre najprej za mikro in makro raven v državah razvoja, potem trg transferjev sredstev, glavno vprašanja, ki so povezana eh, z državami v razvoju, ukrepi za izboljšanje vpliva na kaziv zdomcev na gospodarstvo držav, perspektive za obdobje po 2015 in potem priporočila in zamisli. Kot sem dejala, je torej namen študije da ocenimo vpliv nakazil z domcem na gospodarstvo držav v razvoju. Nekatere omejitve so povezane s pomankanjem podatkov in glede na to, da prihaja do različnih podatkov glede tega v državah v razvoju. Gre pa seveda tukaj za pregled študij, ki so bile že upravljene, ne pa za neposredno oceno na terenu samem, ker ni bilo dovolj časa. Najprej vplivi na mikro in makro ravni. Tukaj lahko to vidite. Zelo, zelo majhno je napisano, ampak vseeno. To ima seveda na mikro ravni vpliv na ravni gospodinstev, posameznikov, Pozitiven učinek je ta, da pomaga družinam, da si lahko privoščijo temeljne storitve, da se lahko soočajo s tvegani in da imajo potem tudi več prihodkov za investicije. Po drugi strani pa imamo negativne vplive nakazil zdomcev, da to poviša lokalne cene, naprimer zemlišč, gradbenih materialov drugih dobrin v lokalnem gospodarstvu držav razvojom. Še ena negativna posledica, pomankljivost vplivov nakazil je, da imamo potem večje neenakosti med tistimi, ki prejemajo in tisti, ki, tistimi, ki ne prejemajo teh nakazil. Še nekaj je pomembno. povezava je med eh, prijemniki in pošiljatelji. Ni vedno tako, da so migranti tisti, ki pošiljajo sredstva. Lahko gre tudi za druge. Gre pa potem torej za pritisk na ciljne države. Po eni strani imamo torej pozitivne učinke predvsem kar se na makroravni tiče nacionalnih prihodkov, če gre prek formalnih kanalov. Še en pozitiven vidik je, da potem spodbujajo lokalno gospodarstvo, ko pospešujejo potrošnjo in investicije na lokalni ravni. Negativni učinki pa na makroravni pa so negativne posledice za izvoz ker prihaja do sprememb njihan valut, pa prav tako destabilizacija šipkejših gospodarstv. Eden od kritičnih vidikov povezanih z nakazili je tudi, da lahko prispevajo k privatizaciji oslug, ki bi naj bile primarno gledano javne. Ta vidik nakazil se torej navezuje na obstoječo infrastrukturo v lokalnem okolju in na nacionalni ravni. Gremo naprej. No, še preden pa to storim, pa bi rada na hitro dejala sledeče. sodelovali, smo delam v organizaciji, ki ima sedež v Ženevi. Toliko, torej, pozabila sem se prej predstaviti. Imamo kar nekaj formalnih kanalov. In spet, oboje prinaša prednosti in pomagljivosti. Formalni kanali prinašajo gotovost in zanesljivost. Prek poštnih uradov, naprimer, tukaj je potem boljši geografski doseg, pa tudi poglabljajo finančno posredništvo določene države. Izzivi formalnih kanalov, tukaj gre naprimer za operatere denarnih transferov, banke, bančne urade, makrofinančne nove transakcijske tehnologije, vključujoč tudi mobilno bančništvo. Torej, izzivi, ki jih predstavljajo ti formalni kanali, so sledeči pomankanje preglednosti in konkurence. Gre za ekskluzivne sporozume o državah razvoju med velikimi podjetji za transfer sredstev in nekaterimi bankami in ti ekskluzivni sporozumi omejujejo konkurenco in tudi povečujejo strež, stroške nakazil. Potem omejena ustrezna infrastruktura v državah razvoja, to je tudi pomembno kompleksno regulativno okolje. To je potem še prav posebno povezano z bojem proti pranju denarja in s financiranjem terorizma. Ta zakonodaja povzroča ključne izive za države v razvoju. Naprimer, nedavno smo videli to zaprtjem formalnih kanalov so mali. Barclays banka je zaprla nekatera podjetja za transfer sredstev. In potem še nekaj. Pomankljivost za formalne kanale, nedostopnost za nezakonite priseljence, ki nimajo dostopa do finančnih storitev v ciljnih državah. Kar se tiče neformalnih sredstev, nekateri avtori menijo, da bi neformalni kanali lahko bila potencijalna sredstva za kriminal in terorizem, vendar pa ni vedno tako. Naprimer, neformalna sredstva lahko pomagajo v specifičnem kontekstu, naprimer v krizah postkonfliktnih področjih in v tej fazi torej čisto na kratko moramo razlikovati pri tej zakonodaji, to zakonodajo od pranja denarja in financiranja terorizma. Glavna vprašanja na trgu prenosa sredstev so preglednost, zaščita potrošnikov, pomankanje ustrezne lokalne infrastrukture in strokovnega znanja, pomankanje konkurence in neočinkovitost, čeprav posebno v južnih koridorih, kjer so stroški nakazil lahko prek 50 odstotkov celotne vrednosti sredstev. Kompleksno zakonodajno okolje, pa tudi pomankanje pravih podatkov. tukaj potem ukrepi, kar se tiče spodbojanja nakazil za razvoj. Projekti so bili izbrani na ravni EU, na nacionalni ravni, pa tudi mednarodni ravni. Imamo različne kategorije od osklajevanja, zbiranja podatkov, konceptov in metod nakazil, izboljšanje koridorjev jug-jug nakazil, priročniki, ki so zelo koristni, ker imamo zbrane vse projekte, ki so že bili začeti ali se izvajajo, zato da bi izboljšali doseg nakazil. Potem izboljšanje. služnostnih trgov nakazil. Tukaj lahko na primer znižamo stroške nakazil. Potem proizvodi, ki so povezani z nakazili, to je povezano na primer s finančnim vključevanjem tudi finančne pismenosti in potem tudi na primer spodbojanje nakazil za financiranje podnebja imamo zelo veliko študij na mednarodni ravni, na evropski ravni. In dve glavni področji zbujata zaskrbljenost, najprej dostop do nezakonitih eh, priseljencev, do formalnih kanalov in finančnih storitev v ciljnih državah. Druga točka, zakonodaja glede prenosa sredstev in učinki, ki jih imajo nakazila v kriznih regijah. Sedaj pa na hitro prosojnica glede perspektiv za obdobje po letu 2015, kar se financiranja tiče in potencijalne vloge, ki jo nakazila lahko odigrajo. Odnos med nakazili in drugimi viri prihodkov za državo v razvoju. Po podatkih Svetovne banke so nakazila zdomcev, drugi največji vir zunanjega financiranja v primerjavi z uradno razvojno pomočjo in neposrednimi investicijami. Veliko študij je tudi pokazalo, da so nakazila bolj odporna v časih krize v primerjavi z drugimi tokovi. Torej, nakazila z domcev imajo potencial za razvoj, istočasno pa gre za zasebni kapital migrantov. Vse politike, ki se želijo vključiti ta postopek, morajo najprej premisliti o potrebah in pravicah migrantov, kajti gre za zasebni kapital. Še nekaj pomembno to ne more biti nadomestilo za uradno razvojno pomoč ali za neposredne investicije. Je pa res, da lahko odigrajo ključno vlogo pri razvoju držav. Zdaj pa gremo prek monetarnih razmislekov na kazil. videli smo, ko prihaja do povečanja zanimanja za nakazila, da se želi veliko ljudi vključiti v ta postopek. Vendar pa lahko seveda razmišljamo tudi o kakovosti življenja migrantov v ciljni državi, kako bodo lahko pomagali razvoju države, odkudar prihajajo, če, ciljne, če v ciljnih državah ne živijo dobro. In potem še zadnja prisojn, prosojnica, priporočila in zamisli. Zbrala sem vsa priporočila, ki smo jih dobili v našem mednarodnem dialogu. Najprej. Prvo priporočilo, vrtiti se v vir, ki izvirajo iz zakonodaje o prenosu sredstev. Kot smo lahko videli, je zakonodaja na tem področju taka, da zelo uvira trg nakazil v državah v razvoju. Manjši operaterji se zapirajo in to je eno ključnih priporočil. Potrebno je odstraniti te ovire in uskladiti zakonodajo na tem področju. Druga točka. Usklajevanje tudi izbiranja podatkov, kar se tiče nakazil in opredelitev. Spet različne države imajo različne načine zbiranja podatkov nakazil in potem primerjanje podatkov ni prav enostavno, kajti postopek zbiranja ni enak. Še eno ključno priporočilo je, da spostavljamo sodelovanje med migranti in diasporo, tako da lahko bolje razumemo integracijo in življenje imigrantov v državi, v kateri živijo. Prav tako pa moramo se lotiti ovir, ki ovirajo zaveze imigrantov v državi izvora. Zakaj naprimer ne želijo investirati, zakaj se ne želijo odreževati v svoji državi izvora. Še ena ključna točka je, da dosežemo dobro sodelovanje in politično koherenco v smislu, da bo industrija nakazil morala biti obravnavana kot zelo raznolika. Imamo pravni sektor, migracijski sektor, razvojni sektor. Potrebno pa je potem seveda maksimizirati sodelovanje na področju nakazil in sodelovanje med temi sektorji mora biti. Še eno ključno priporočilo je, da oblikujemo ustrezne spodbude in politike. Tukaj gre za to, da znižamo transakcijske stroške. To je eden ključnih ukrepov, ki jih lahko spremajo deleženci o tem, prav tako pa tudi, da se izogibajo obdavčanju nakazil. Nekatere države to obdavčijo, tako v državah izvora kot tudi ciljnih državah. Tako da je potrebno se izogibati temu obdavčevanju, zato da bodo tudi stroški nižji. Potem celosten, vključujoč finančni pristop je potrebno sprejeti, tako da potem nakazila ne bodo nadomestilo za uradno razvojno pomoč ali neposredne investicije. Potem v dobju po 2015 bi lahko seveda to nadgrajevali s tem, da bi upoštevali tudi pravice migrantov. In zadnja točka. Izboljšati nacionalno infrastrukturo v državah v razvoju. Razvoj tega je seveda pristojnost nacionalnih organov, ne migrantov. Mislim, da je to ključna točka, ki jo je potrebno upoštevati, ko spremate politične odločitve. Čeprav so nameni dobri, pa potem infrastrukture ni, infrastruktura ni razvita na ustrezni ravni, to pomeni, da nakazila ne prinašajo toliko prednosti, kot bi jih lahko lokalnemu prebivalstvu. Hvala lepa za vašo pozornost. Gospod Görens, izvolite rad bi se zahvalil avtorici za to natančno predstavitev. Moje vprašanje je naslednje. Ogromni stroški. Ogromni stroški prenosov transakcij. Ti stroški nastanejo pri nakazilu, ki ga zdomci opravijo iz tujine domačim družinam. Mislim, da bi morali obstajati, eh, obstajati razlike med stroški, eh, znotraj sistema CEPA Zanima me, če so stroški v takšnem primeru eh, nižji oziroma višji kot v primeru sistema, ki ni tako stabilen. A nam lahko malce bolj plastično predstavite eh, učinek na stabilnost, naprimer eh, ekovasa. Drugo vprašanje. Ko je denar nakazan iz neke severne države v državo v razvoju na bančni račun banke, ki je podružnica Evropske banke. Zanima me, če so stroški pri tem enaki oziroma manjši. BNP. Ali v primeru BNP Pariba, banke BNP Pariba v Burkini Faso, nastanejo isti stroški oziroma ali ta banka računa iste stroške prenosa kot neka druga banka, afriška banka, naprimer. Zdi se mi, da obstaja nekakšen parazitizem, ki je tukaj nastal. In to se nanaša tako na tistega, ki pošilja denar, kot tudi na prejemnika. Hvala. Sedaj pa besedo predajam komisiji. Gospa Vajdova. Thank you very much for the floor. Hvala lepa. Pozdravljamo študijo. Mislimo, da je zelo aktualna glede na nedavno razširjen politični okvir za migracije in razvoj. Strinjamo se zaključki študije, da smo dosegli nekaj napredka, vendar pa veliko je potrebno še postoriti na področju nakazil zdomcev ti zaključki izhajajo tudi iz študije iz leta 2012, ki jo je naročila študija in to je tudi citirano v tem poročilu danes. Pozdravljamo pomembno izjavo študije, da nakazila z domcev ne smejo biti nadomestilo za druge vire financiranja in da je potrebno izpostaviti zasebno raven nakazil in mora to biti torej dodatni element pozdravljamo tudi to, da se študija ne osredotoča samo na pozitivne, temveč prepozna tudi negativne učinke nakazil. In končno, strinjamo se s priporočili, kot so predstavljena v študiji. To je v skladu z našim pristopom in našim delom na področju nakazil v državah v razvoju. Od leta 2005, kot veste, je Evropska unija sprejela precej pomembne obveze glede nakazil z domcev. Seveda pa izpostavljamo zasebno naravo nakazil. Skupni cilj pa je, da spodbujamo učinkovitejše, cenejše, cenejše nakazila in da to potem tudi usmerimo v pozitiven okoljski vpliv. Področja so precej razdrobljena in ni prav veliko eh, doslednosti med različnimi politikami, kot je gospod Lubambum že dejala. Naprimer, v okviru Evropske unije so nakazila zdomcev del agende migracije in razvoja, je pa to tudi del skupnega trga in regulative na tem področju. In to spada tudi potem v zakonodajo za boj proti terorizmu in pranju denarja. To lahko ima dve potencijalne negativni posledici. Prvič, nimamo prave odgovornosti na tem področju in drugič, imamo potem vprašanje doslednosti politik na različnih področjih. V Evropski komisiji se vedno bolj zavedamo teh izzivov in nameravamo okrepiti notranje usklajevanje glede teh vprašanj. Evropska komisija je sofinancirala z nekaterimi zunanjimi instrumenti nekatere projekte na področju nakazil zdomcev. Tudi inštitut nakazilo v Afriki, zato da bi eh, povečali okoljski vpliv nakazil. Prav tako je potrebno omeniti, da je IFAT instrument, aranžma se začel 4 milijoni evrov prispevko komisije, potem pa je mu uspelo zbrati 28 milijonov evrov nadatnih sredstev in je pomenil, da smo dosegli še ozvodanje za dodatnih 10 milijonov evrov. Nadaljevali bomo s takšnimi pobudami in skušali zagotoviti večjo konkurenčnost na afriškem trgu na Kazir. Naprimer tako, da bomo afriškim poštnim uradom omogočili ponujanje širšega niza storitev za migrantske družine. Kar se naših prihodnih prednostnih nalog tiče, pa menimo, da je potrebno več pozornosti nameniti dvema vidikoma. Oba sta tudi izpostavljena v trenutni študiji. Najprej socialne posledice na kazil in potem koridor jug-jug. Javna razprava se je zaenkrat osredotočala na pozitivne učinke nakazil zdomcev, vseeno pa je potrebno oceniti potem tudi pozitivne in negativne učinke na življenje družin migrantov. Nakazila niso zamenjava za ustrezne nacionalne socialne sisteme in ne odstranje odgovornosti držav, da ponudijo ustrezne storitve na državni ravni. Kako se boriti proti negativnim posledicam družbenih eh, učinkov nakazil? Moramo se zavedati negativnih posledic najprej. Med različnimi institucijami moramo spodbujati tudi bolj produktivno izmenjavo nakazil s tem, da spodbujamo kapital diaspore in eh, finančno pismenost. Drugi vidik, na katerega se načrtujemo osredotočati v prihodnosti, pa predstavlja jo nakazila Jug. Jug, eden izmed projektov instrumentov zunanega sodelovanja je namenjen tudi temu, vendar pa je temu namenjeno malo pozornosti še vedno potrebno upraviti precej dela na tem področju, še prav posebno izboljšati preglednost in konkurenčnost na trgu za nakazila v koridorju jug-jug. Evropska komisija bo skušala razviti to ključno dimenzijo v prihodnje politike nakazil, še prav posebno je to izpostavljeno v okviru poročila v dobju po letu 2015. Hvala lepa. Merci beaucoup. Je donne ma... Najlepša hvala besedo sedaj predajam gospodu Florjenu Kratu za največ tri minute prihaja iz eh, OCDP-em. Uh, hvala lepa, kratek bom. Najprej hvala, da ste mi dali beseda in potem hvala gospodu Bambo za zelo obsežno študijo glede učinkov nakazil z domcev. Štiri točke bi rad omenil ki dodajo k tem odličnim razmislekom. Najprej, kot je veliko govornikov že dejalo, so nakazila zasebne narave in njihov namen ni nujno tak, da podpira nacionalni razvoj ali cilje na tem področju. Zato moramo torej najti ravnoteže med to naravo in jih usmeriti tudi za druge namene. Pri tem se nam zdi pomembno, meni in kolegom, da enake politike, ki vzpodbujajo pozitivne vidike migracij ali eh, nakazil, stvarijo tudi okolje omogočanja za investicije, naprimer, tako da bi ukrepili politično zaupanje, da bi ustvarili stabilno ozračje za investicije in da bi investirali v socialno varnost in javne storitve. Potrebno pa je seveda govoriti tudi o virah, ki so na tem področju. Prav tako drugič ne pridobijo vsa gospodinstva enako zaradi nakazil, preprosto zato, ker pač ne dobijo vsi enako soto. Bogatejša gospodinstva lahko pošljajo svoje člane, da m, mm, se preselijo zaradi dela. To pomeni, da moramo znižati tudi stroške migracij, če želimo biti bolj učinkoviti. In v obdobju poleta 2015 je to področje, ki je bilo spregledano zaenkrat in smo se osredotočali samo na stroške nakazil, ne pa na širše stroške migracij. Tretjič, povezava med nakazili in razvojem. To je bila, ta je bila podana kar nekakrat in zabeležili smo si, da je potrebno ustvariti eno novese med sinergijami in različnimi politikami, naprimer eh, bojo proti pranju denarja in razširitvijo tokov nakazil EU se je zavezana, kot tudi G8 in G20. Vendar pa se zdi, da se ni prav veliko zgodilo. Naprimer, cilj zniževanja stroškov nakazil za 5 odstotkov do leta 2015, sedaj smo leto predtem, pa mislim, da so stroški še vedno približno 10 odstotni in eh, so nad globalnim poprečjem nek, pošiljen nek azil v EU. Veliko zavez je bilo podanih, veliko držav članic je želelo storiti napredek, vendar pa je splošno vprašanje, zakaj nam je spodletelo. In potem četrtič, na zadnjem, bolj abstraktno, tega ni bilo v poročilu. Formalizacija morda ni najboljša opcija za nakazila. Morda bi morali poskrbeti za to, da se lotimo neformalnih tako nakazil, tako da bi potem skušali pa vseeno ohraniti pozitivne vidike le teh. Gospod Gurenc je tudi zastavil to vprašanje, kako lahko opazimo, da banke in drugi finančni operaterji to upravljajo ustrezno. Imam še nekaj tehničnih točk, ampak jih bom preskočil. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Zamujamo, se upravičujem. Besedo bom sedaj predala gospe Lubambu. Imate največ tri minute. Najlepša hvala za ta zanimiva vprašanja. Na kratko bi rada odgovorila na vprašanje v zvezi s stroški. Kot sem dejala, podjetja za transakcije in nekatere lokalne banke poslujejo koruptivno. In eh, ta podjetja predstavljajo 60-65 odstotkov trga. Lahko govorim iz lastnih izkušenj. Formalizirati pomeni zagotoviti finančno vključevanje. S tem bi omogočili dostop do finančnih storitev eh, ljudem v državah v razvoju. Obenem pa so neformalna nakazila zame in tudi sama uporabljam to vrstna eh, neformalna nakazila. Če bi morali namreč v vsakem primeru 15 odstotkov nakazila eh, plačati, podjetju, ki zagotovi transakcijo, to je preveč, to je ogromno. In tako ne bomo pripomogli k razvoju eh, držav v razvoju, za kar se prizadevamo. Prvo vprašanje se je dotaknilo tudi eh, natančnejših podatkov glede stroškov, da tudi te podatke lahko ponudimo če želite, se lahko pogovoriva na štiri oči in eh, dogovoriva o teh podatkih. Banke želijo identificirati nove načine transakcij, naprimer eh, mobilno bančništvo, ki se je razplantelo v Keniji. ampak ponovno so tu na prvem mestu lokalne eh, organizacije. V Keniji se je ta sistem razvil zaradi, zaradi sodelovanja eh, lokalnih skupnosti in organizacij. S tem so zmanjšali tudi stroške transakcij odvisno je, kakšne infrastrukture imamo v posameznih državah in na kakšen način lahko izkoristimo oziroma maksimiziramo potencial teh nakazil s pomočjo novih tehnologij. Zato so nove tehnologije v Afriki tako pomembne. Hvala. Hvala. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za to zanimivo študijo ki bo brez dvoma navdihnila tudi naslednji sklic parlamenta. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu. Imamo 35 minut. Gre za stališče Evropske unije o globalnem partnerstvu za učinkovitost sodelovanja, razvojnega sodelovanja. Govorili bomo o forumu na visoki ravni o učinkoviti uporabi pomoči, ki bo potekal v Mehiku eh, v Mehiki aprila. Program za učinkovitost pomoči izhaja iz eh, dogovora iz motorja iz leta 2002. Imeli smo različne forume, Rim 2003, Pariz 2005, Akra 2008 in na zadnje Busan leta 2011. Četrti forum na visoki ravni očekovitosti uporabe pomoči v Busanu bo obravnaval nov eh, način partnerstva za razvoj. To partnerstvo iz Busana je potrdilo pretekle sporazume, radi bi prišli k uporabi eh, učinkovite pomoči. Sedaj imamo priložnost, da nadgradimo program za učinkovitost uporabe pomoči v Mehiki in da se pripravimo za obdobje po letu 2015. Besedo predajam gospodu Martin Opradi za sedem minut. Hvala, gospa predsednica. Ministersko srečanje v Mehiki je ključni dogodek za prihodnost partnerstva, ki je nastalo v Busanu. Ta dogodek ni pomemben zgolj z vidika političnega dogodka, ampak tudi zato, ker zagotavlja kredibilnost teh ukrepov. Dovolite mi, da na kratko predstavim pomen teh dogodkov. Po Busanu smo vzpostavili eh, sistem, katerega rezultate bom sedaj obravnaval. Že sami ste povedali, kako pomembno je vključiti vse v to partnerstvo. Gre za sodelovanje eh, z obstoječimi donatoricami, pa tudi z državami v sponu, z novimi donatoricami, pa tudi za sodelovanje s predstavniki civilne družbe, zasebnega sektorja, različnih parlamentov, lokalnih skupnosti in različnih fundacij. Gre za različno vključujočo platformo in po našem mnenju je te, to brez doma nekaj pozitivnega, kar pa je tudi bistveno za prihodnost, za razvojni okvir po letu 2015 še nekaj pozitivnega najdemo tukaj in tudi to je odraženo v agendi ministrov. Uloga zasebnega sektorja, eh, lastni viri in podobno in to postaja sedaj nova prednostna naloga na razvojnem področju. Evropska unija je sodelovala pri tem, ne smemo pozabiti na Eh, vse, kar ste dosegli v naprimer Akri in drugot. Notranje sredstva so še vedno omejena, mi pa se zavezujemo k pomoči na tem področju. Mislim, da smo lahko z teh vidikov zadovoljni z rezultati po Busanu. Drugi vidiki so manj pozitivni omenim lahko dva. In te elemente naredi tudi v sklepih sveta. Prvič, sodelovanje držav v sponu, Kitajska, Indija in Brazilija. In sodelovanje teh držav je še vedno precej omejeno. Kitajska je začela vedno bolj sodelovati v partnerstvu, ampak kljub temu, kljub našemu trudu, nekatere države še ne prispevajo v tako veliki meri. Še eno vprašanje je pomembno, to je vprašanje upravljanja partnerstva. Poskušali smo najti upravni sistem, ki bo vključujoč, ne preveč zahteven na globalni ravni, in se bo osredotočal na vsako državo upravičenko. To je bila uh, vloga UNDP. Zaenkrat opažamo številne šibkosti izvajanja tega sistema na lokalni ravni. Seveda obstajajo različne ideje za izboljšanje tega upravnega sistema. Ena od njih se nanaša na gradnjo posameznih eh, gradnikov, kar je bil pozitiven element Busana. Zaenkrat še ni bila upravljena ustrezna pilotna študija. Pomembnejšo vlogo bi radi dali regionalnim organizacijam. Te bi lahko na to a, eh, podpirale pilotni odbor oziroma upravni odbor, a, eh, poskrbele bo bi tudi za izvajanje v državah. Sistem obstaja, ampak zaenkrat ima nekatere pomankljivosti. Poročilo, o katerem bomo govorili v Mehiki, poročilo na temo spremljanja in eh, zaves iz Busana še ni na voljo. Na voljo bo šele naslednji teden, tako da vam nažalost ne morem ponuditi eh, večjih podrobnosti glede sklepa o tem poročilu. Toliko o partnerstvu v eh, Mehiki bi lahko kot Evropska unija pokazali, kaj vse smo naredili za to, da bi izpolnili zaveze iz Busana, pa tudi zaveze iz eh, prejšnjih srečanj. Imamo dve prednostne naloge, ki ju bomo tudi predstavili. Prvič, napredek glede skupnega programiranja eh, in odprava razdrobljevanja pomoči mislim, da lahko marsikaj povemo v zvezi s projekti, ki so potekali zadnja tri leta skupaj z državami članicami. Drugič, dotaknili se bomo tudi našega napredka na področju preglednosti. Obstajajo pa tudi drugi elementi, ki jih najdemo v sklepih sveta, ampak mislim, da sta preglednost in eh, skupno programiranje tista vidika, kjer smo naredili kot Unija največ napredka po Busanu. Še zadnji komentar. Ta konferenca je, kot sem dejal v začetku, pomembna za kredibilnost partnerstva. Ne gre za konferenco, kjer bomo podali nove zaveze. Na tej konferenci moramo zgolj pokazati, da smo zagotovili napredek, odkar smo se srečali v Bosanu, pomembno pa je tudi, zato, ker se v okviru Združenih narodov začenjajo pogovori o novih ciljih, ki bodo nadomestili tisočletne razvojne cilje. Ta priložnost je priložnost za vzpostavitev platforme, na kateri se lahko začnemo pogovarjati eh, o tem, kako izvajati cilje. ki bomo dorekli do leta 2015. Ugotovimo lahko, kako izvajati te cilje. Najprej pa moramo pokazati, da gre za partnerstvo, ki dobro deluje in da vsi deležniki sodelujejo v dovoljšnji meri, da bomo izpolnili naše obljube in zaveze. Hvala. Hvala. Besedo sedaj predajam gospe Sofiji Burneli iz Business Europe. Imate štiri minute. You, um, to... Hvala, gospa predsedujoča. Vesela sem, da lahko tukaj predstavljam Business Europe in vam predstavim naše stališče o tem, kako lahko zasebni sektor pomaga pri učinkovitosti pomoči Za nas je najboljši pristop k razvojem večstranski pristop. V tem smislu smo prepričani, da lahko zasebni sektor odigra zelo pomembno vlogo. Seveda podpiramo agendo za spremembe, ki jo je predstavila komisija pred nekaj leti. Dejansko menimo, da bi morali ustvariti več prostora za zasebni sektor. Eh, tudi za proces sprejemanja vločitev na področju razvojne pomoči, za zagostavljanje večjih vzvodov, zasebnih virov za razvoj. To je zelo pomembno. To bi lahko ustvarilo situacijo, v kateri zmaga vsak, tako države v razvoju, ki dobijo takšno pomoč in pa za razvoj eh, podjetij, za evropska podjetja, ki sodelujejo v takšnih partnerstvih in tudi za lokalna podjetja. To bi lahko naredili z pomočjo javno-zasebnih partnerstv z sodelovanjem različnih udeleženih strani. Lahko bi jih vzpostavili med lokalnimi organi, privatnim sektorjem, ehm, zlasti majhnim srednjim podjetji in evropskim investitorjimi in pa javnimi institucijami, kakor so Evropska komisija ali pa nevladne organizacije. Na ta način bi zasebni sektor doktor sodeloval pri um, razvojnih pobudah, ki bi bile spet podprte na politični ravni z potrebnimi jamstvi. Evropska podjetja lahko prispeva svoje dragocene izkušnje pri teh pomembnih pobudah, to počno že dolga leta. To, kar se ponavadi zgodi, pa je naslednje. Če se evropsko podjetje odloči, da bo investiralo v državo v razvoju, se pojavi eh, omrežje lokalnih ponudnikov, zlasti majhnih in srednje velikih podjetij in to ima potem pozitivne posledice za lokalne in regionalne skupnosti. Naj podam nekaj primerov. Evropsko podjetje, ki je dejavno na področju kmetijstva, je razvilo projekt stabilnih živil v Tanzaniji. Pomagali so lokalnemu zasebnemu sektorju, tudi majhnim in srednje velikim podjetjem, zato da so lahko razvili svojo zmogljivost s pomočjo usposabljanja. Cilj je, da bi lokalnim ponudnikom pomagali naj diversificirajo svoje proizvode in na ta način izboljšajo svoj položaj na trgu. Evropsko podjetje je sedaj začelo tudi za pilotnim projektom za trajnostno proizvodnjo čaja v Keniji. Želimo zagotoviti okoljsko upravljanje, produktivnost, konzervacijo habitata. Ta projekt želi vzdržati vedno večji pritisk na naravne vire. Ta pobuda je že pokazala pomembne rezultate, prispevala oziroma dvignila dobiček eh, lokalnih eh, kmetov in dvignila lokalni prihodek. V tem smislu bi želela povdariti, da je za podjetja pomembno predvsem to, da ukrepimo sodelovanje med institucijami, naprimer med Evropsko komisijo in pa Evropsko investicijsko banko, pa tudi med posameznimi vejami evropske politike. Naj vam dam nekaj bolj konkretnih primerov. V Business Europe menimo, da so trgovinske in pa razvojne politike povezane med seboj in se lahko dopolnjujejo, če eh, so dobro oblikovane. Trgovina in investicije so lahko zelo koristna orodja za povečanje zaposlenosti, za okrepitev upravljanja in lahko prispevajo k zmanjševanju revščine. Drugič, diplomatska prizadevanja Evropske unije v večstranskih forumih so prav tako zelo pomembna, naprimer Združeni narodi in pa OECD, pa tudi skupina visoki ravni v Mehiki je odlična priložnost za to, da pošljemo sporočilo našim partnerjem v državah v razvoju, da, učinkovi, da je učinkovito upravljanje in pa jasen okvir bistvenega pomena za razvoj in da to privlači tudi vedno več naložb. To je naša vloga, saj smo predstavniki zasebnega sektorja. Zelo kratka bom. Želela bi zaključila z naslednjim. Za nas je povsem jasno, da mora zasebni sektor odigrati svojo vlogo pri razvoju. Jasno je tudi to, da se večstranski pristop v tem smislu zdi bolj učinkovit, kot pa sodelovanje posameznih udraženih strani. Eh, na ta način lahko bolje poskrbimo za vzvode v zasebnem sektorju, spodobodimo investicije, hkrati pa zagotovimo, da koristi tega procesa mm, občutijo tudi lokalne skupnosti. Hvala lepa in eh, pripravljena sem odgovarjati na vaše vprašanje. Kovak. Besedo predajam gospe Suzani Sladkovi, ki danes predstavlja Concord prav tako imate štiri minute, ker zamujamo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala, da ste organizirali razpravo o to o tej temi, ki je ključnega pomena za prihodnost razvojne politike. Hvala, da ste pomagali, da ste povabili tudi Concord, zato da lahko predstavimo naša stališča. Aktivna razvojna agenda je pomembna za okvir financiranja in razvoja in za okvir po letu 2015. Ta agenda je bila vzpostavljena leta 2002 z Montgomerijskim soglasjem. Za, stavili smo si osem ciljev. Eh, od takrat smo imeli že osem eh, forumov na visoki ravni in eh, šesti takšen forum v Buzanu je povzročil nastavek novega razvojnega partnerstva. Želeli smo vključiti vse, vključiti vse udeležene strani. Busanski uh, eh, forum je potrdil uh, zaveze iz preteklosti, tudi tiste, ki smo jih sprejeli v Parizu in Akri. V dveh letih, uh, odkar imamo po Buzanu to svetovno partnerstvo za očinkovito razvojno sodelovanje, moramo oceniti, v kolišni meri smo spoštovali naše zaveze. Uh, prvi forum v Mehi, ki bo določil um, agendo za učinkovito razvojno sodelovanje. Zagotoviti moramo napredek pri doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili v, Baza, v Buzanu in uh, prav tako moramo opra, odpraviti obstoječa oska grla. Uh, Eh, forum v Mehiki je priložnost, da kritično ocenimo eh, to učinkovito razvojno sodelovanje po Buzanu, vključno z mandati in pa eh, načinom upravljanja našega globalnega sodelovanja. Prav tako pa moramo zagotoviti izpolnevanje ciljev za leto 2015, potekel bo cilj za tisočletne razvojne cilje. Mehiko lahko ponuja priložnost za to, da spremenimo trend in da postane učinkovito razvojno sodelovanje uspešno in da ga prilagodimo tudi Eh, okviru po letu 2015. Evropska unija lahko pri tem odigra pomembno vlogo in je lahko vsem zgled. Evropska unija in njene države članice bi se morali dogovoriti o ambicioznih eh, ciljih še pred forumom v Mehiki, zato da bo lahko ta forum spodbudil napredek in da bo skupaj podbudil vse vključujoče partnerstvo. Ampak predtem moramo poskrbeti za ustrezen razmislek, potrebujemo načrt za naslednji dve leti. Pozdravljamo dejstvo, da je Evropska komisija pripravila poročilo o izvajanju načrtov iz Busana. Vseeno pa menimo, da bi morala Evropska unija bolj stalno nadzorovati izvajanje ciljev iz Busana, naprimer za poročili o prevzemu odgovornosti. Prav tako bi morali se usmeriti v države, najljubnejše države in ljudi z največjimi potrebami. To mora biti v srčiki našega Eh, razvojnega sodelovanja. Vzpostaviti moramo dialog tudi z državami z zaslednjim dohodkom. Ukvarjati se moramo z vprašanjem revščine, ne samo, ko gre za razliko med eh, dohodkom, ampak ko gre tudi za druge vidike trajnostnega razvoja in za druge socialne in ekonomske vidike. Zavedamo se pomena novih donatork ter eh, regionalnega in meddržavnega eh, sodelovanja. Evropska unija mora odigrati vlogo facilitatorja, zato da bomo lahko spodbudili sodelovanje eh, v vse smeri, pozorno moramo oceniti, kaj je realistično, kaj je skladno za našimi cilji in kako lahko dosežemo naše razvojne cilje. Učinkovitost razvojnega sodelovanja je odgovor na to, kako zagotoviti razvojno sodelovanje v času po letu 2015. Takšen okvir mora pokazati pozitivne rezultate, zato moramo nujno imeti okvir za razvojno sodelovanje, tako da se bomo lahko soočali z izzivi po letu 2015. Novi razvojni okvir za čas po letu 2015 mora vsebovati zavezanost glavnim načelom, lastništvo, odgovornost, medsebojno spoštovanje, vse vključujočo partnerstvo in pa zaveze na področju očekovitosti pomoči. Na ta način bomo lahko poskrbeli za dosego naših razvojnih ciljev v Mehiki in pa tudi potem bi morali ministri Um, vodi podjetij in pa druge odražene strani se zauzeti za te cilje, zato da bo to vključeno v okvir po letu 2015. Veliko dela nas še čaka, zato da bomo lahko bolj jasno določili ta načela in pa način njihovega doseganja v praksi. Hvala, gospod Garens. Hvala, gospa predsednica. Različne konference, ki smo jih omenili v okviru eh, teh predstavitev. Slišali smo naprimer Montrej, Bozan, Pariz, Akra. Vse to kaže, da imamo več stranski okvir, o katerem govorimo o teh zadevah. Kljub temu, da je mednarodna skupnost v težavah, je ta okvir še vedno realen. Kaj lahko naredimo v Mehiki? Potem, ko sem slišal predstavitev komisije, ki je dejala, da ne moremo tja kar roditi praznih rok, ker lahko povemo marsikaj, se mi zdi, da moramo uporabiti vesta kapital. Povdariti moramo nekatere teme. Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje ali kdorkoli nas že predstavlja, eh, ne smejo biti skromni. Mislim, da se moramo marsičesa naučiti iz eh, te razprave, ki smo jo imeli o strukturiranem dialogu s komisijo. Odgovornost je pomembna. Sam sem sodeloval na konferenciji v Montereju takrat mednarodna skupnost ni ulagala dovolj z vidika eh, financiranja sklada za razvoj. Eh, dejali so, da bomo prišli do 0,7 odstotka, ampak to nam ne bo uspelo do leta 2015. Vse skupaj moramo eh, obravnavati v tem kontekstu. Zdi se mi, da bi komisija morala ustrajati pri spremembi paradigme na tej konferenci. Če ne želimo še globlje v rdeče številke, če želimo izpolniti razvojne cilje tisočletja, potem moramo ustrajati pri odgovornosti vsake države. Danes smo v krizi držav. V državah, v sponu o tem ni govora. Govoriti moramo o zmanjševanju eh, neenakosti in zato so odgovorne države same. To moramo povdariti in še enkrat povdarjam, da se moramo osredotočiti na tiste države, ki jih resnično potrebujemo. Države v sponu. Podariti moramo načelo eh, diversifikacije s tem ne bežimo pred našo odgovornostjo, gre le za to, da spomnimo, da so odgovorni tudi drugi. Komisija mora biti ambiciozna v Mehiki, zahtevati mora veliko od drugih akterjev, ki zaenkrat še niso pripravljeni na to, da bi nam sledili oziroma da bi naredili, kar morajo. Najlepša hvala zahvaljujem se govornikom, ki so spregovorili pri tej pomembni temi za njihove prispevke. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu, any other business, razno. Pravkar smo dobili informacijo o tem, da bo visoka predstavnica Cathy Ashton podpisala evropski konsens o razvoju 3. aprila. Odbor jo je večkrat pozval k temu naj to stori. SZD sedaj igra pomembno vlogo v razvojni politiki in zato, ker je ta konsens še vedno zelo pomembna osnova za evropsko razvojno politiko. Konsens so pripravili skupaj komisija, parlament in svet, so podpisali, so ga predsednik Evropskega parlamenta, sveta in komisije leta 2005. To je torej dobra novica. SZD, ki jo zastopa visoka predstavnica, se na ta način zavezuje k spoštovanju konsenza. Dobro je, da bo Kathy Ashton to podpisala. Uh, na slovestnosti, ki jo prireja ravno Martin Šulc. To me veseli. Mislim, da smo se v tem sklicu parlamenta borili za to in dobro je, eh, da končamo tako. Lady Ashton je končno sprejela to načelo, podpisala bo in tako bo obdržala svojo obljubo. Tukaj v tej dvorani smo se o tem že pogovarjali. Gre za veliko zmago za parlament. Resnično smo si prizadevali za ta podpis. Na koncu dneva je uh, vse dobro. Sedaj pa naslednja seja našega odbora. Srečali se bomo 1. aprila v torek od 9. do 12.30 in pa 7. aprila od 3. do pol 7. popovdne.